Proszę Państwa. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Mislim, da je čas, da začnemo. Ura je 15 čez 9, akademska četrt je potekla. Profesor De Castro bo to morda potrdil. Spoštovani gospod profesor De Castro, pravkar sem dejal, da je akademska četrt potekla, čas je, da začnemo. Dobro jutro prav vsem. Najprej čestitke. Čestitke za zelo hitro predstavitev prve različice poročila Dorfman. To je zelo pomembno in mislim, da ste nam dali dober zgled, tako kot pri uredbi Omnibus je to res eh, zgleden tempo. Kakor veste, je gospod Dorfman želel pospešiti postopek in člane odbora je prosil, da sekretarijatu pošljajo vprašanja. Vprašanja, ki so razdeljena v štiri teme. Gre za nov odnos med EU, državami članicami, regijami in kmeti nacionalna strategija v vsaki državi članici za boljše upravljanje. To so pomembna vprašanja. In drugič, pameten in učinkovit sektor za vse državljane. Tukaj govorimo o živilih in varni preskrbi s hrano. Govorimo tudi o tem, kako bi lahko bolj osredotočili podporo v prvem stebru. Morda smo še pod vtisom včerajšnje razprave o ekologizaciji in pod vplivom poročila računskega sodišča, kako bi lahko okrepili drugi stebr za to, da bi bilo življenje v podeželskih območjih bolj živahno in da bi mladi ljudje ostajali na podeželju. In da bi v okviru tretjega sklopa vprašanj govorili tudi o bolj odpornem sektorju, ki bo zagotavljal stabilnost in poskrbel, da bodo kmetije bolj zelene in da bodo prispevale k podnebnim ukrepom. Torej, kako bi lahko poskrbeli, da bodo kmetje plačani za zagotavljanje javnega dobrega. In četrtič, krepitev položaja kmetov v prehranski verigi. Tukaj govorimo o stabilizaciji trga. Govorimo pa tudi o tem, da bi spodbujali prostovoljno sodelovanje na vseh sektorjih med kmeti, delavci in trgovino. Tukaj se oziram gospodu Dančanu, on je zelo aktiven na tem področju. To vprašanje smo poslali GD Agri, danes je tukaj celotna ekipa, tukaj je gospod Mögele, on je namestnik generalnega direktorja, z ekipo se je oglasil pri nas, gospod Nijar in drugi so tukaj. Vedno ste pripravljeni na razpravo in sodelovanje z nami. Gospoda Dorfmana bom prosil, da nas uvede v razpravo. Izvolite, gospod Dorfman. Je, hvala. Tudi jaz ne bom več tratil časa, večino ste povedali. V zadnjih tednih sem poskusil pripraviti osnutek poročila, zato da bi se držali časovnice. Časovnica predvideva, da bi 17. maja v odboru glasovali o tem poročilu in dejansko nam je s pomočjo intenzivne pomoči sodelavcev in sekretarjata uspelo, da smo pripravili ta osnutek. Včeraj sem angliško različico poslal tudi na okrog, to je zdaj na voljo kolegicam in kolegom, zato da imajo kolegice in kolegi že zdaj možnost, da razmislijo o predlogih sprememb in da razmislijo o tem, kako bi začeli s postopkom. Po predstavitvi poročila bomo imeli zelo kratek rok. O vsebini ne bi govoril, zato ker to ni naloga današnjega zasedanja. 12. marca bomo imeli uradno predstavitev poročila v odboru in potem bomo govorili o poročilu. Danes do povdan bomo pač govorili o nečem drugem kolegice in kolegi lahko zastavijo vprašanje komisiji in zato, da bi zadeva bila čim bolj učinkovita, smo poslancem dali možnost, da že vnaprej zastavijo vprašanja. Vprašanja so razdeljena podobno kot moje poročilo. Prvi del govori o odnosih med Evropsko unijo in državami članicami. V drugem delu govorimo o prvem in drugem stebru skupne kmetijske politike. V tretjem delu govorimo o CMO. Na koncu, v četrtem delu, pa govorimo o tem, da bi okrepili položaj kmetov. Vsebinsko ne želim reči nič v zvezi s tem. Mislim, da bi bilo najbolje, da damo komisiji kar takoj besedo, da poda uvodno predstavitev, potem pa lahko od kolegice in kolegi zastavijo vprašanje. Hvala. Super, najlepša hvala. Zdaj bomo začeli. Gospod Bögele z komisije nam bo podal predstavitev. to, kar predlagate vi, je že večkrat pospešilo naše delo, vi ste zelo strokovni in kar takoj bom dal besedo gospodu Mögeleju, potem pa lahko seveda tudi drugi kolegice in kolegi iz vaše ekipe dobijo besedo, ampak seveda to je popolnoma v vaših rokah. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod. Dorfman. Mislim, da zaenkrat dobro sodelujemo. Časovnice so res kratke, zato je zdaj treba, da se posvetimo ključnim elementom in da dobro sodelujemo. Hvala tudi odboru za vprašanja, ki ste jih poslali. Na osnovi tega smo lahko pripravili svojo predstavitev. Pripravil sem nekaj prosojnic, ki vam jih želim predstaviti, ne bom pa ponavljal tega, kar smo že povedali, ampak vse skupaj želim samo umestiti v kontekst. S tem bomo rešili ali odgovorili na nekaj vprašanj, ki so jih poslali člani odbora. Upam, da bom dobro opravil svoje delo, zato da se boste lahko posvetili svojim dopolnilnim vprašanjem. Če ne, pa seveda lahko ponovite vprašanja, za katera menite, da niso bila odgovorjena. Ne bom govoril o večletnem finančnem okviru ali MFF, mislim, da je o tem govoril komisar Oettinger. Včeraj on je pravi človek za to. Sporočilo je konceptualne narave. To je že narava tega sporočila in to predstavlja okvir za pripravo predlogov. Seveda, priprava predlogov pomeni, da podiramo politično načela, ki so postavljena. Namesto tega potrebujemo jasna določila. Gre za proces kolegija v komisiji, zato lepo prosim, da ne pričakujete, da bom šel v prevelike podrobnosti, kajti pri številnih vprašanjih še vedno delamo na odgovorih in to moramo storiti. Naši interni procesi še tečejo, ampak poskusil bom biti čim bolj jasen in čim bolj podroben, vendar ne govorim o predlogu, ki je že pripravljen, ampak tukaj govorim o konceptu, o konceptualnem predlogu in o sporočilu. Bom kar skočil v bistvo. V sporočilu je eno glavnih sporočil to, da želimo predstaviti nov način izvajanja SKP. Zakaj nov model? Naše ugotovitve kažejo, da se posvečanje skladnosti ne izplača. To ovira uspešnost in zagotavlja tudi veliko zapletenosti in kompleksitete na ravni EU. Univerzalni pristop ni primeren. 28 držav članic imamo v Evropski uniji, kmetijske strukture so zelo raznolike. Pravni okvir Evropske unije je prav tako zelo kompleksen, upoštevati moramo različne realnosti v državah članicah. Po drugi strani pa moramo doseči tudi nizko stopnjo napake, zaradi tega se pojavlja veliko pravil, razlag, smernic in tako naprej in to se vedno znova kritizira. Zaradi tega se pojavlja visoko upravno breme za vse deležnike. Kakšen je izhod, kakšna je rešitev? Spremenimo lahko samo temeljne parametre, Ne smemo se posvečati več zakonitosti in skladnosti s pravilom, ampak moramo iti naprej, posvečati se moramo uspešnosti, zato da ne bomo več v tem začaranem krogu, da smo vedno bolj natančni, vedno bolj podrobni, zato da poskrbimo, da se vsak cent porabi tako, kot je treba, ne pa da bi dejansko obravnavali doseganje ciljev. Torej, kako doseči nov model? Na ravni EU moramo poskrbeti, da se bodo cilji SKP določili na evropski ravni, to bosta določala zakonodajalca in zakonodajalca bi državam članicam ponujala tudi široke možnosti glede intervencij, to bi lahko izkoristili pri izvajanju politike. V kontekstu temeljnih zahtev lahko govorimo o tem, da bi tudi te morali zastaviti na evropski ravni. Tega sicer ni na prosonici, ampak proračunski razmisleki oziroma zagotavljanje proračunskih sredstev mora biti prav tako izvedeno na evropski ravni, zato da zagotovimo, koliko denarja lahko namenimo čemu. Na ravni držav članic pa bi morali intervencije SKP prilagoditi specifičnim potrebam na terenu, torej evropsko raven bi razdelali, zato da bi lahko rešili potrebe na regionalni ravni. Prav tako bi na, držav, na ravni držav članic postavili zahteve glede upravičenosti in skladnosti. K temu se bom vrnil kasneje, ampak gre za delitev odgovornosti. Evropska unija bi bila odgovorna za to, da zastavi široko sliko, torej cilje, osnovne instrumente in tako naprej, po drugi strani pa se ne bi spustili na raven upravičencev. To bi bila naloga držav članic. Države članice bi potem lahko delale bolj preprosto, bili bi bolj ciljno usmerjeni in bilo bi bolje kot eh, zdaj. Seveda to bi naredili v okviru strateškega načrta SKP. Države članice bi analizirale svoje potrebe, potem bi opredelile cilje in želene rezultate, določile pa bi tudi, kako naj se politika izvaja na terenu. Tukaj vidite stebre za nov model izvajanja. Začnemo na vrhu, to so cilji EU, potem se določijo vrste intervencij, na to bi lahko govorili o upravnih strukturah EU. To bi bilo vse povezano v načrt SKP na nacionalni ravni, na koncu pa bi to ocenili in merili s pomočjo okvira uspešnosti EU, zato da bi videli, ali so bili cilji doseženi. Pomemben del razprave je bil v zvezi z sejem v SKP. Imamo torej skupno kmetijsko politiko in vsi si želimo, da bi ta politika ostala skupna. In ta model bi poskrbel, da bi politika ostala skupna. Glavni elementi za doseganje tega so določanje ciljev in kazalnikov na ravni EU, potem bi lahko določili tudi vrste intervencij z osnovnimi zahtevami, lahko bi zagotovili tudi strukture upravljanja, tudi to bi opredelil zakonodajalec. Komisija bi potrdila načrt SKP, to bi bil pomemben filter za države članice, poskrbeli bi, da se vse izvaja v okviru, ki je določen na ravni EU in potem bi seveda lahko merili tudi rezultate To bi bilo na terenu rezultate v smislu doseganja ciljev. To bi izvajala komisija. Kaj nam to kaže? To nam kaže, da ne gre za sistem, ki bi državam članicam dal neke nejasne cilje, potem pa bi države članice počele, kar bi želele. Ne, gre za sistem, ki daje jasne cilje cilje in jasne smernice za nacionalno raven. Torej, ohranili bi S v SKP in bi ga tudi seveda ustrezno zaščitili. V sporočilu. V sporočilu predstavljamo nekaj elementov, ki jih želimo doseči. Želimo spodbuditi pameten in odporen kmetijski sektor, spodbuditi želimo skrb za okolje in podnebne ukrepe, prav tako želimo okrepiti socialno-ekonomsko tkanino na podeželju. Leta 2013 je bila sprejeta zadnja reforma, ampak to smo še bolj okrepili zato, da izpostavimo socialne in ekonomske ter okoljske poglede. Prav tako obstaja še četrti ukrep. Okrepili bi pridobivanje znanja, skrbeli bi za več subsidijarnosti, za več uspešnosti ter krepili bi sinergije z drugimi politikami. Tudi to je pomemben vidik v tem kontekstu. Če se spustimo na raven uspešnosti, potem lahko vidimo, da bi to zagotavljali na ravni ciljev EU, pravkar sem namenil splošne cilje, ki so določeni v sporočilu, to bi dopolnili z specifičnimi cilji. Splošni cilji bi bili tam razdeljeni v bolj specifični cilje, prav tako bi imeli celovit nabor skupnih kazalnikov in ti so nujnega pomena za to, da lahko merimo uspešnost v državah članicah v okviru izvajanja politike. Sveda ti skupni kazalniki morajo biti razdelani v nacionalne kazalnike in cilje, kajti samo tako lahko preverimo, ali so cilji doseženi na nacionalni ravni. Zelo pomembno je tudi, da uspešnost merimo na ravni države članice, ne na ravni upravičencev. Kaj ti, če bi to storili na ravni upravičencev, potem bi to bilo zelo upravno naporno in to bi vodilo do negotovosti med kmetije. Države članice bi morale pobirati podatke na terenu, jih združiti in potem poročati EU, zato da lahko ugotovimo, ali se na nacionalni in regionalni ravni cilji ki jih je treba doseči, tudi dosegajo. Naloga držav članic bi bila, da oblikujejo okvir za kmete, zato da bodo kmetje vedeli, kaj je treba storiti, kaj lahko počnejo in če se ne smejo storiti v kontekstu različnih intervencij, ki so v načrtu SKP. Zveda, zagotovili bi določene vrste pogojevanja ex ante, zato da bi vsi vedeli, da je vse na voljo, zato da lahko države članice izvajajo politiko. Še en pomemben element so strukture upravljanja. Te so pomembne za doseganje ciljev na nacionalne ravni. Te strukture upravljanja dejansko v veliki meri odražajo to, kar že velja v SKP in kar že deluje. Nobenega razloga ni, da bi se temu odpovedali ali da bi to nehali izvajati in tudi države članice se s tem strinjajo, ker so v to uložile že veliko. Pristojni organ bi bil odgovoren za programiranje drugega stebra, ampak potem bi ta pristojni organ bil tudi pristojen za certificiranje plačilnih agencij. In to je drugi element, torej akreditirane plačilne agencije bi bile pomemben element, trenutno to že deluje in nima nobenega pomena, da bi se temu odpovedali. To je pomembno tudi za finančno upravljanje te strukture upravljanja bi vključevale tudi nekaj sistemov upravljanja in nadzora, naprimer sistem IACS. 25 let že razvijamo ta sistem, prav tako pa je ta sistem po mnenju računskega sodišča sistem, ki deluje dobro. Nima smisla torej, da bi se temu odpovedali, kajti to je ključnega pomena za podporo, ki temelji na posameznih ravnih. Odpraviti moramo podrobnosti, ki se ne bodo več določale na ravni EU, ampak bi to prepustili državam članicam. Na to bi imeli potrjevalne organe, ki bi preverjali letne račune in rezultate. Pred nekaj leti smo uvedli pristop enotne revizije. Pred nekaj leti smo to uvedli, tega si ne želimo nehati izvajati, zato ker gre za element poenostavljanja. To pomeni, da se preverjanja izvajajo na ustrezni ravni in potem se to ne ponavlja na višjih ravneh. Če ti potrebalni organi delujejo dobro, potem komisija ne bi več izvajala revizije na nacionalni ravni. Tudi to je nekaj, kar bi lahko ohranili. tudi v okviru uspešnosti. Ta predstavitev pa opisuje različne uloge. Mislim, da je vse zelo lepo prikazano. Govorimo o ulogi komisije in o ulogi držav članic. Gre za povzetek tega, kar sem pravkar povedal morda bi to lahko pogledali tudi sami. Na začetku se opredelijo cilji in kazalniki, potem se spuščamo na sistem poročanja in oceno političnih dosežkov, to naredi komisija na ravni EU, potem pa je opis tudi tega, kar morajo storiti države članice, torej določajo cilje, opredelijo kriterije upravičenosti in poskrbijo, da se politika izvaja na terenu v korist upravičencev. Mislim, da je to zelo koristen pregled vizualizacije vlog različnih deležnikov. Na osnovi tega lahko rečemo, da velja naslednje. Če bo sistem dobro izveden, potem bodo na voljo strukturirane načrti SKP, ki bodo bolj preprosti, krajši in manj preskriptivni od trenutnih načrtov za razvoj podeželja. To je pomena razprava, ki jo imamo tukaj v odboru, pa tudi z državami članicami. Pogosto nas kritizirajo za to, ker so ti načrti za razvoj podeželja včasih dolgi 600 ali 800 strani Razlog za to je, da so pač pravila zelo podrobna in deskriptivna, vse skupaj je potem treba zelo podrobno razdelati v načrtih. V novem sistemu pa bi bil pristop drugačen. Odpravili bi pretirano birokratizacijo, državam članicam bi dali več manevrskega prostora, države članice bi potem lahko v okviru subsidijarnosti imele več besede pri tem. Zdaj pa še nekaj, zelena struktura SKP. Tukaj moram biti malce abstrakten, to je še delo v teku, komisija še ni prišla do konca tukaj, ampak lahko vam podam nekaj zelo pomembnih elementov, zato da boste bolje razumeli, kaj bi ta arhitektura lahko bila. Lahko vidite trenutno arhitekturo. Torej, gre za arhitekturo, ki pokriva vse kmetije, gre za prečno skladnost, potem še zelenitev. Zelenitev je obvezna, ampak ne za vse, na to pa imamo še podnebne in okoljske ukrepe v drugem stebru, to je prostovoljno. In kaj so ključni elementi v sporočilu? trenutno zeleno arhitekturo bi nadomestili. In v skladu z splošnim načrtom bi se zdaj posvečali temu, kaj je treba doseči, ne pa kako je treba to doseči. Okoljske in podnebne cilje bi določili na ravni EU, države članice pa bi potem oblikovale svoje cilje v strateških načrtih SKP na osnovi svojih pogojev, kajti pogoji se razlikujejo po državah članicah. Zato pravimo, da to temelji na lokalnih pogojih. Še nekaj je zelo pomembno in to je komisarju zelo pri srcu. Imeli bi tudi načrt za upravljanje z hranili in spodbude za natančno kmetijstvo. To zaenkrat še preučujemo, zato da bi lahko videli, kako bi to lahko opisali v predlogu. Dobro, zdaj pa bolj sistematična predstavitev, če nadaljujem. Prihodnja zelena arhitektura bi lahko bila videti tako. Lahko bi imeli nov okrepljen nivo okrepljenega pogojevanja, to bi bilo poenostavljeno v primerjavi s trenutnim sistemom prečne skladnosti in to bi potem dopolnili s tem, kar običajno zdaj počnemo v okviru zelenitve. Poleg tega pa bi imeli še dve možnosti. Na desni lahko vidite, da bi imeli podnebne in okoljske scheme v drugem stebru. To imamo zdaj v SKP po drugi strani pa bi imeli lahko tudi podnebne in okoljske scheme v drugem stebru, k temu pa bi dodali še neke vrste ekoschemo v prvem stebru. Trenutni sistem treh ravni bi nadomestili z sistemom dveh ravni, ampak v prvi stebr bi vključili prostovoljni element, šlo bi za specifično ekoschemo in v zvezi s tem bom nekaj več povedal kasneje. Zdaj pa pogojevanje. To bi pomenilo, da poenostavimo prečno skladnost in da zagotovimo zelenitev. To bi povezali v pogojevanju. To moramo storiti z več ambicijami na področju okolja in podnebja, več kot jih imamo zdaj in to je zahtevo, ki jo ima celotna družba v zvezi z SKP. Mislim, da bo to pomemben vidik razprav v zvezi z finančnimi sredstvi, ki jih bo SKP imela. Obvezne prakse v okviru pogojevanja bi bile osnova za bolj ambiciozne prostovoljne prakse. Tu imamo v mislih to ekoshemo, ki bi bila mogoče v okviru prvega stebra. Pogojevanje bi delovalo v pristopu prečne skladnosti. To ne bi bil pogoj za prejemanje podpore, ampak bi šlo za sistem, ko bi upravičenec utrpel krčenje sredstev, če ne bi igral po pravilih. To je relativno preprosto v primerjavi z kompleksnimi strukturami v trenutnem sistemu zelenitve. Uporabljali bi enake cilje kot pri prečni skladnosti, ščitili bi okolje, zdravje in dobro počutje živali. Države članice bi imele veliko prožnosti, kar zadeva določene pravil na kmetijah. Prav tako bi imeli več manevrskega prostora na ravni držav članic, kar zadeva upravljanje in upravljalna pravila, kot jih imamo trenutno na področju zelenitve. Ta element pogojevanja bi bil popolnoma vključen v nov način izvajanja. To pomeni, da bi vse skupaj povezali z drugimi instrumenti za okolje in podnebje v okviru SKP, kajti načrt bi bil, da dosežemo določene cilje in način konfiguracije pogojevanja bi bil odvisen tudi od ambicij in načinov, programiranja podpore v okviru drugega stebra. To bi bilo povezano z rezultati in kvantificiranimi cilji. To bi bilo vključeno tudi v načrt SKP in vse skupaj bi spremljali na osnovi rezultatov na letni ravni. Zadevo bi obravnavali seveda tudi z večletnega vidika. Gospod Dorfman je to omenjal v svoji uvodni izjavi, gre za SUT oziroma tržne ukrepe. Kar nekaj vprašanj se tukaj pojavlja, ko govorimo o varnostnih mrežah, torej gre za javno hrambo, zasebno hrambo in tako naprej, za ukrepe v krizi in ukrepe v izjemnih primerjih tukaj je treba videti, da tega ne moremo načrtovati vnaprej. To so instrumenti, ki jih lahko uporabimo na osnovi situacije na trgu. Strukturiran način načrtovanja ni primeren za intervencije na trgu te vrste. Torej, ti deli ne bi bili del načrta izvajanja. Enako velja za popolnoma regulatorne dele uredbe o SUT, naprimer analogne prakse in tako naprej. To nima nobene veze z porabo denarja, to nima veze z podpornimi dejavnostmi, gre za regulativno politiko in to bi ostalo tam, kjer je in to ne bi bilo del načrtovanja. In mislim, da s tem odgovorimo tudi na pomisleke, ki smo jih slišali prej kjer je dejansko navedeno, da bi to razvrednotilo pravila glede higiene in vode, če bi to storili. To ni naš predlog, zadeva bi ostala tam, kjer je in veljala tako, kot velja zdaj. Druge vrste intervencij na trgu bi lahko postale del izvajanja naprimer to, kar zdaj počnejo operativni programi. Gre za to, da imamo neke vrste subsidijarnost, ki je vključena v model izvajanja. Naprimer, imamo posebne programe za čebelarstvo, vino in tako naprej. Ti bi se lahko pridružili drugim podpornim instrumentom, o katerih smo že govorili in to bo temeljilo na specifičnih ciljih EU in na načrtu SKP ter na kazalnikih za doseganje rezultatov. Mislim, da je to to, kar lahko rečemo v zvezi z uredbo o SUT, v zvezi z novimi načini izvajanja, kako je opredeljeno v sporočilu. Sedaj pa še zadnji komentarji o dveh vidikih, ki so minjeni vprašanjih. Najprej glede odnosa med tem predlogom in možnim predlogom komisije o nepoštenih trgovinskih praksah. Kot veste, je to v delovnem programu komisije za letošnje leto in to naj bi bil ločen predlog, ki ne bi postal del predlogov po letu 2020. In ideja v zadju je jasna. Vidimo, da imamo pravo možnost, da imamo ta predlog še pred koncem mandata tega parlamenta. To bi potem pomenilo, da bi ta pravila začela veljati že zelo zgodaj. Po letu 2020 pa bi pravila obveljala šele po tem obdobju, torej to bo začelo veljati pozneje. Del našega notranjega dela glede boljšega stališča kmetov v prehrambeni verigi je povezan tudi z preglednostjo na trgu, s preglednostjo cen. Tu izhajamo iz domneve, da bi potrebna pravila lahko veljala preko delegiranih in izvedbenih aktov. Mi ne bi spreminjali temeljnih aktov. Še enkrat, to bi se zgodilo izven strategije po letu 2020, izven teh predlogov. Torej, ko imamo te spremembe o delegiranih in izvedbenih aktih, lahko začnejo veljati predvsej hitro, in potem ni treba čakati na to, da začne veljati velik svežen leta 2021. Toliko. To sem želel danes predstaviti glede splošnih informacij. Upam, da sem pokril različna vprašanja, ki smo jih slišali, če ne pa mislim, da imamo sedaj veliko priložnosti, da se vrnemo nazaj na ta vprašanje. Pripričan sem, da bo tako. Hvala. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Megele. Chwala lepa, chwala dyrektor Mögle. Vidimo, da delo poteka usporedno. Komisija ni omejena le na zakonodajne akte, ampak se ukvarja tudi s tem delom, ki se nanaša bolj na izvajanje. In ko se pogovarjate z nami, je dobro, da se pogovarjate tudi z državami članicami, mogoče na bolj izvedbeni ravni kot na ministerske. Vsekakor pa. bi prosili, da poročevalce v senci, da bi spregovorili o tem, to je pomembna tema. In pomembno je, da imajo vsi možnost spregovoriti. Kolegica Aguilera. Hvala lepa, predsedojoči. Ja, najprej bi se rada zahvalila kolegu Dormanu za kompromise. Dobro, da imamo mnenje in da je to na voljo za vse nas. S tem je naše delo lažje, kajti eh, malo bo časa za predloge spremen. Hvala za vas trud, hvala za kompromise v tem odboru. Ampak tu bi nekaj rada omenila. To smo že rekli in eh, to treba ponoviti, kajti moja država bo izvajala nov akt novo uredbo, odnos med državami. Imamo jasne pristojnosti na strani institucij, ko gre za kmetijstvo, kmetijske teme, po regijah, pri nas je tako tudi drugi. Imamo tudi nacionalne načrte, ampak zanima me, kako je s tem. Ja, včasih je dobro imeti nacionalne načrte, ampak to je včasih lahko tudi v nasprotju z drugimi pristojnostmi pravno gledano to lahko povzroči nekaj težav v državah članicah. Zato bi prosili za celovito načrtovanje pri vsem tem. No, jaz bi prav tako želela omeniti še nekaj. To sem slišala strani predstavnika komisije in sicer, da se bomo nekaj naučili iz novih ciljnih uporabnikov pomoči iz prvega stebra to ne bi ostalo v rokah in z evropskimi cilji, ampak to bo še vedno v rokah držav članic. Ampak v državah članicah imamo veliko več aktivnega kmetijstva. Imamo lahko zgodovinske pravice, historične pravice ali ne. Zanima me, kako bo z opredelitvijo teh uh, ciljnih uporabnikov? Ali bo to bolj konkretno povezano z področjem držav članic, kako bo s to identifikacijo? Ali lahko to povzroči kakšne situacije, težave pri identifikaciji, kajti pri številnih je tako, da imamo cilje in potem lahko pride tudi do izkrivljanja. Potem bi rada vedela tudi konkretno gledano, kako je s tem. Komisija pravi, da imamo tudi identifikatore sedanjih rezultatov in tu imamo manj kot 50 odstotkov in imamo zelo občutljivo reformo sedaj glede teh rezultatov. Kaj se bo zgodilo? Ali bomo imeli nove kazalnike uspehov in rezultatov? Rekli ste, da moramo bolj delati, da potrebujemo več poenostavitve in manj birokracije. Ali bomo imeli nove kazalnike rezultatov? In če ja, se zdi dobro, da bi imeli novo porazdelitev tudi glede na okolje. Tudi ozelenitev je pomembna, ampak tu vidimo kar nekaj pomisleko. Lahko bi ustvarili konkurenčni trg. Državami lahko bi tu poštevili različne okoljske pristojnosti. To je pomembno, ampak sedanja razprava kaže, da imamo lahko tudi različne pristojnosti. Ali to velja tudi za notranji trg, tudi za okoljsko področje? Ne, to so predloge in eh, to je vse, predsednik, hvala. Hvala lepa. Kolega sam presidente oziroma kolegica. Hvala lepa, hvala tudi kolegu Dorfmanu, ker je predstavil ta osnutek. No, prosili so nas, naj ne gremo na vsebino, naj se osredotočimo na vprašanje za komisijo. Najprej prvo, kar moram reči, poslušala sem komisijo in občutek imam, da to, kar eh, predlagate, žali našo inteligenco. Naj obrazložim. Vsak dan slišimo veliko komentarjev, ampak ni pa pravih rešitev za naše glavne težave. Kakšne glavne težave imamo tu? Tu gre za preživetje na tisoče družin v podeželskih območjih Evropske unije. In pri vsakem predlogu komisije imamo vedno več istega. Življenje je vedno težje za te družine. Kmetje so v slabih položajih. Imamo eh, zelo slabe oblike kmetovanja, ki jo nesnažujejo in to ni dobro zlasti ne, če želimo storiti nekaj glede podnebnih sprememb. Zdi se mi, da bi morala komisija poglobljeno razmisliti o posledicah SKP-ja, kajti vsi govorimo o težavah nove generacije, kmetije nočejo več um, tega poklica, govorimo o nizkih prihodkih za kmete. Ampak pravzaprav ne preučujemo posledic teh politik prosim, da nam obrazložite, če SKP ni odgovorna za to, katera politika pa je, kdo je odgovoren za te politike, ki so nas pripeljale do te grozne situacije, v kateri smo. In še eno vprašanje z moje strani, glede prevelike proizvodnje in glede vseh težav za kmete. kaj pa prostovoljno zmanjšanje proizvodnje mleka? To je bila ena izmed vaših glavnih politik in vidimo, kaj se je zgodilo v zadnjih izmenjavah. V nekaterih državah je veliko preveč mleka. Kaj s vsemi temi javnimi sredstvi, ki so šla za vaše čudežne rešitve? glede teh proizvodn. Kako je bilo s temi politikami, me zanima? Ali ne bi bilo bolje govoriti o čem drugem, ne le o uredbi? Mogoče bi lahko poskusili zagotoviti to, da kmetje dobijo dobro ceno za svoje proizvode. Ali ne bi bilo bolje govoriti o oblikah kmetijstva, ki ne onesnažujejo, tako da imamo visoko kakovostne zdrave proizvode? Ali ni napočil čas, da govorimo o vsem tem? namesto da še vedno lažemo družbi, davkoplačevalcem, od te kmetijske politike, ki daje javna sredstva in zdravje eh, v roke redkih. Potrebujemo prave spremembe. Želimo imeti prave spremembe. Nehajte lagati ljudem. Mi smo siti vaših sporočil že vse od leta 94 slišimo iste argumente. Omenjate le zakonodajne predloge, pravite so to rešitve, ampak nenehno slišimo iste argumente. Pani posel, pravi v celosti. Draga kolegica, skoraj v celoti se strinjam z vami razen očitka, da lažemo kmetom, mi ali komisija. Tega prav gotovo ne počnemo in mislim, da to ni naš namen. Kmetom poskusimo in poskušamo služi, služiti v najboljšem možnem načinu. Ampak eh, v zvezi z vašimi besedami vam želim povedati naslednje. Kako bo to služilo majhnim kmetijam? Kajti iz ekologizacije so bile majhne kmetije v veliki meri izuzete. Zanima me, kako jih bomo zdaj upeli v ta proces. Govorimo o milijonih ljudi, to niso tisoči, to so milijoni. Oni se v ekologizacijo niso mogli vključiti in to bo velik izziv. Hvala, gospod Weiss. Hvala, gospod Dorfman. Hvala za vaš dokument. Mislim, da je to dobra osnova, na osnovi kateri lahko delamo. Dva komentarja. V 16. odstavku ste verjetno pozabili neposredno trženje kot eh, cilj podpore kmetov v prehranski verigi v 18. odstavku pa vam povem, da se ne strinjam, da je edina pot ta, da imamo minimalni znesek za ekologizacijo in za organsko oziroma ekološko kmetovanje. Mislim, da bi morali imeti čim večje zneske. Dobro, zdaj pa vprašanje komisiji. V 25. členu govorite o globalni konkurenčnosti evropskega kmetijstva. To je moje vprašanje komisiji. Ali mislite, da bi evropski davkoplačevalski denar moral služiti evropskim kmetom in evropejcem? Ne gre za to, da moramo mi podpirati trge na globalni ravni. Ne, poskrbeti moramo, da bodo naši kmetje zaščiteni pred uh, izzivi in nevarnostmi globalnega trga. Lepo prosim za odgovor v zvezi s tem. Zdaj pa renacionalizacija. Razumem, da komisija ne želi vedno dobiti črnega Petra, zato da so vedno krivi za birokratizacijo in za birokracijo v zvezi z kmetovanjem. Lepo bi bilo, če bi to vi prenesli na 28-erico držav članic, da bi torej države članice morale odgovarjati kmetom. Ampak 28-krat na novo izumljena birokracija, ne vem, ali bi bilo to bolje, boljše, kot da bi imeli samo eno birokracijo na evropski ravni. V to dvomim, ampak seveda, če bodo države članice to želele storiti, potem se to ne bo odražalo v številkah evropskega proračuna in to lahko razumem. Ampak zanima me, ali ste razmislili, kaj bi to pomenilo za majhne ali srednje velike države, naprimer Avstrija, Slovenija, Hrvaška in tako naprej. Kaj bi to pomenilo za te države, če bi ti kmetje imeli različne zahteve, živijo pa praktično skupaj, konkurirajo pa na istem regionalnem trgu, Zanima me, ali ste razmislili o tem, kako bi lahko tukaj zagotovili pošteno konkurenco. Tudi tukaj imam velike dvome v zvezi z možnim delovanjem tega, kajti v eni državi bi lahko bile spodbude do 100 tisoč evrov, pri drugi državi članici pa bi pomoč lahko segla v milijone. Ne vem, kako bi lahko tukaj zagotovili konkurenco na neki pošteni osnovi. Zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Hvala stopili pred zastavci. Hvala lepa. Poročevalci v senci so zdaj dobili besedo. Zdaj pa dve minuti za vsakega. Razen gospa Delaj, ki bo imela neomejen čas za govor. In danes dobi besedo, zato ker ima danes rojstni dan. Vse najboljše za rojstni dan neomejen čas za govor. Izvolite in prvi v vrsti ste. Hvala, predsedojoči. No, ne bom govorila predolgo. Tri pripombe. Najprej glede sporočila. Komisija ni opravila ocene učinka glede novih mehanizmov rezultatov in jaz sem presenečena to metodo. Vidim kar nekaj tvegan. Prvo tveganje je naslednje. Komisija pravi, subsidijarnost ne pomeni večje nacionalizacije. Ampak, če gremo iz teorije v prakso, nisem tako prepričana. Kaj nas še skrbi? Čem je tveganje? Mi smo so zakonodajalci. Delamo na enotni sud in v predlogu komisije ne vidim, kje so ti delegirani akti. Treba bo opredeliti glavna načela. To me moti, ker smo so zakonodajalci to in potem še eno tveganje, da bi skrivljali konkurenco med kmeti, nacionalni ravni. To že vidimo pri regionalizaciji. Bojim se, da se bo to le še krepilo na evropski ravni. Potrebujemo poenostavljeno SKP politiko. Nisem posem prepričana, da bomo res šli iz teorije na prakso na pravi način to bo vplivalo na SKP. Potem še ena pripomba glede časovnice. Potrebujemo eh, reformo do naslednjih evropskih volitev, ampak mislim, da ta časovnica ni razumna. Čas je premalo. Recimo pri omnibusu smo delali le v parlamentu in smo potrebovali 13 mesecev. Zadnja reforma še ni izvedena v vseh eh, državah. V Franciji imamo že 15 dni proteste kmetov zaradi teh slabih območij in potem jim pravimo, ja, čez nekaj mesecev pa bomo imeli novo reformo. Dovolj imajo teh sprememb. Ne nekno vidimo spremembe. Dajmo si čas za prave reforme, ki bodo nekoliko bolj časovno stabilne. Še zadnja pripomba, glede samega poročila kolege Dorfmana, to je dobro poročilo. Številne točke, ki jih omenjam, vidimo tudi v stavkih poročila jaz ničesar ne obžalujem in mislim, da to velja tudi za sporočilo komisije. Nikjer ni besed naložbe in mislim, da če smo ambiciozni na področju evropskega kmetijstva, moramo znatno ulagati v to. Hvala, predsedujoči. Prosim mi vbačiti za to, co povem, ampak. Oprostite mi za moj naslednji komentar, ampak protesti kmetov so dobri za politike, ki odločajo o reformi SKP. Kaj ti šele tako vidimo, kakšni so problemi. Gospod Ek. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dorfman, za vaš osnutek. Včeraj zvečer sem si ga temeljito prebral, nekaj kratkih komentarjev v zvezi s tem. SKP že desetletja skrbi za relativno nizke cene živil, velika podjetja, velike kmetije so zdaj zelo uspešne, ampak kakšna je cena za to? Evropska kmetijska politika vodi do tega, da izumirajo male in srednje velike kmetije. Visoke so, na primer, oblike neposrednih plačil, obremnjuje se okolje, vedno manj je biotske raznovrstnosti in v intenzivni živinoreji živali zelo trpijo veliko je tudi škandalov na področju živil. In odpornost proti antimikrobikom prav tako raste. O tem sloh ne želim govoriti. Državljani v Evropi zahtevajo več kakovostnih živil in tudi ekološko kmetovanje in merljive rezultate. Potrebujemo kmetijstvo, ki bo odgovorno, odgovorno do okolja, ki bo izpolnjevalo cilje na področju zaščite živali in okolja, ne da bi morali za to plačati previsoko ceno. Zato potrebujemo smiselne cilje in tudi ciljno usmerjene finančne podpore, prav tako pa moramo zagotoviti potrebna sredstva na ravni EU. Gospod Dorfman, ali imate dovolj poguma za ambiciozno besedilo, ki bi bolj jasno opredelilo probleme? Mislim, da vi predlagate neke vrste status quo in še beseda za predstavnika komisije. Najprej hvala za vašo predstavitev. Pri imenovanju prednostnih nalog ste omenili podnebje in zaščito okolja, ampak o skrbi za živali nisem videl nič. Sram naj vas bo. Barometer o varstvu živali, ki ga je predstavila komisija, kaže, da si 80 odstotkov ljudi v Evropi želi več na področju varstva in zaščite živali. Kaj postorite vi? Vi to pometete pod preprogo. To ni sprejemljivo. Tako ne bi smeli obravnavati volje ljudi v parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Ko poteče ta dve minuti me boste videli in opozoril vas bom na to, da vam je pač čas potekel. Gospod Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, taipogi manau, kad. Hvala, predsedajoči. Mislim, da je naš kolega Dorfman opravil odlično delo. In naša naloga sedaj je, da to izboljšamo in da to dokončamo. Včeraj smo v tej dvorani govorili o potrebi potem, da ne smemo imeti drugorazredni državljane Evropske unije. Predčerašnjim sem predstavil peticijo Litvanskega sveta za kmetijstvo. Te piše, da moramo biti vsi nakovredni Evropske unije, ne smemo imeti drugorazrednih državljanov, mi moramo poskrbeti za to, da so kmetijska plačila za kmete do leta 2021 enaka, ne manjša, kot v preteklosti. Za ozelenitev morajo biti plačila podobna v vseh državah. Več kot 22 tisoč litovskih kmetov je podpisalo to peticijo. To je zelo pomemben dokument, to je zelo pomembno za naše kmete. V naslednjem mandatu moramo rešiti to vprašanje, da se ne bo ta razprava nadaljevala če kmetije ne morejo biti konkurenčni, ne moremo govoriti o konkurenci med državami. To se mi ne zdi običajno, da mora naša delovna sila drugam, druge države, da dela v kmetijstvu druge, preko meja. To se mora prenehati, zagotoviti moramo enake priložnosti, isto konkurenčnost za vse države. Večina kolegov je to že omenjala povdati moramo tudi to, da morajo kmetijske politike biti poenotene. Ne, da imamo 27 različnih politik. To želi imeti komisija. Komisija se želi znebiti odgovornosti, želi postaviti pogoj za države. Poznamo pogoj za države članice. Vemo, da je tu veliko razhajanj če bo eh, še naprej tako, bo situacija še slabša. Hvala. Zelo dobro ste povedali, da moramo probleme dejansko rešiti, ne samo o njih govoriti. Gospod Hojzlink, izvolite. Hvala lepa, hvala za predstavitev. Vendar vseeno imam občutek, da komisija tega preprosto ne razume. SKB je pod eh, kritiko za to naj odgovornost prevzamejo države članice. No. Imate lepo predstavo o problemih, vi ste to lepo predstavili, ampak to, kar v zadnji reformi SKP ni bilo izvedeno, o tem niste povedali nič. Včeraj smo imeli poročilo računskega sodišča, potem pa še izjave gospoda Oettingerja. Vi se zdaj vede tako, da tega sploh ne bi bilo. Pravite, da je 80 odstotkov površin v okviru zelenitve, računsko sodišče pravi 5 odstotkov. Ne vem, mislim, da ste malce naivni. Zdaj pa države članice. Nisem sam, ampak mislim, da gre za dirko do dna. Torej, tisti, ki bo najmanj ambiciozen, bo postavljal tempo. Države članice se bojijo, da bodo oslabile sektor kmetijstva, če bodo postavljale visoke standarde. Če imamo cilje na področju okolja in podnebja, potem moramo te cilje tudi izpolniti. Niste odgovorili na to vprašanje moto naj bi bil, država zastavi cilje, to preverite, potem pa se čez nekaj let ugotovi, da cilj ni bil dosežen. Ja, kaj pa potem? Boste zahtevali denar nazaj od države članice, od kmetov? To je kot pri vseh drugih okoljskih predpisih, ki jih imamo v Evropi. Na koncu slišimo, ja, cilj ni bil dosežen, rok bomo podaljšali, hm, potem pa bomo videli. To velja za okolje, za vodo in tako naprej. Evropska unija potem preprosto reče, no bomo podaljšali rok ali karkoli pač že, ampak nekega jasnega predpisa ni. Nimamo načrto, da bi dejansko se držali dogovorov. In še zadnje vprašanje, nekaj me je zmedlo. Rekli ste, zelenitev v prvem stebru z prečno skladnostjo, ampak ne za vse. Okoljski ukrepi pa v drugem stebru. Potem pa ste rekli, no, natančno kmetijstvo, to je cilj, Kje bo zdaj to? Je to zdaj okoljski ukrep? Ne vem, tega sploh ne razumem. In potem ste spet rekli, v prvem stebru bodo odločale države članice. Vse skupaj je popolnoma nejasno. Vem, da se smejete, ampak. Eh, komisar je sedel pred nami, smehljal se nam je in rekel je, no, malce še počakajte, pa vam bo vse jasno če naj bi to storili zdaj v šestih mesecih, potem res prečakujem malce več od vas. Ne moremo kar tako prostovoljno o tem in onem. Tri minute, dragi kolega. Mislim, da bom zdaj moral biti strožji. Potem pa boste vsi gledali k meni naslednji govornik. Ja, gospod Orfman je opravil odlično delo, prebral sem to poročilo, tu je veliko točk, ki jih lahko stotstotno podprem. Še vedno bi rad povdaril nekaj, glede tega, kar so rekli kolegi, da bi morali imeti evropski pristop. Strinjam se s tem, kar je povedal kolega Heusling, da potrebujemo diversifikacijo in pa nastavitev, ampak to ne velja le za komisijo, tudi v državah je tako. Države bodo imele še več zapletov in kot je rekla kolegica Aguilera, v teh državah, kjer imamo veliko regionalizacijo, kaj naj storijo? Kako naj urejo nacionalne strateške načrte? Kaj te? predstavitvi se je jasno pokazalo, da bomo imeli kar nekaj težav pri tisti državah, ki so organizirane na regionalni ravni. Težko bo imeti nekaj nacionalni ravni, če je to že urejeno na regionalni ravni. Tu obstaja veliko tveganje, recimo tudi pri nas doma, potem bomo, ne vem, imeli 20 regij, 20 regionalnih načrtov in tu obstaja veliko tveganje glede financiranja celotne politika SKP-ja. Če imamo nacionalne načrte, se vse sofinancira, ne moramo omenjati vseh tveganj in izkrivljanj, kajti vse ne bo omogočeno. Države članice naj bi dosegale cilje komisije, ampak to se bo zgodilo na različne čine. Nekatere bodo osredotočene na živalski sektor, druge na sadje, zelenjavo. Prišlo bodo izkrivljena, to smo poudarili. Pri sedanjem SKP-ju je to negativno. Podrobne moramo to preučiti. Res je, lahko izhajamo iz tega, da je vse idealno. Ja, lahko smo pozitivni, ampak praktično gledano pa bomo tu naleteli na velika tveganja, da bi imeli ponovno renacionalizacijo, glede sofinanciranja, glede finančnih korekcij kajti če državam ne bo uspelo izpolniti vseh ciljev, bodo kaznovane. Jaz si lahko že predstavljam, kako bo z nekaterimi državami, ki imajo močno regionalizacijo. Tam bo veliko težav. Kaj bo tam, ko bo treba rešvati vse te kazni? Jaz bi res pozval k temu, da bi razmislili o tem. Čas imamo. Ja, žal moram iskreno reči, v tem mandatu ne bomo mogli nič sprejeti že pri omnibusu smo imeli toliko dela, hvala Rudolfu, ampak 14 mesecev smo delali samo pri omnibusu. Kako bomo izvedli to tako kompleksno, natančno reformo v tako kratkem času, v letu in pol? Hvala lepa. Ja, mislim, že cele to taki 10 prikazanj božjih. Mislim, da so cilji tako kot 10 božjih zapovedi. Ampak ljudje grešijo. In potem se postavi vprašanje, kakšna bo kazen za vse te grešnike. Gospa Kadenbach. Um, Če bi cilji bi bili tako jasno opredeljeni kot pri desetih zapovedih, potem ne bi imeli teh težav, ki jih imamo zdaj. Torej, ne glede na to, ali gre za poročilo računskega sodišča na ravni EU ali na nacionalni ravni, je problem v tem, da cilji niso jasni in težko je ugotoviti, ali se denar porablja tako, kot je treba, ali res zagotavljamo dodano vrednost na evropski ravni. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Hojzling, tudi kar je povedal gospod Castro v zvezi z zelenitvijo. Kako bomo to financirali v prihodnosti? Komisijo razumem, da ukrepi zelenitve niso neke vrste usmerjevalni ukrep za to, da bi imeli trajnostno kmetijstvo v EU, ampak gre preprosto za nek dodatek. Po mojem mnenju to nasprotuje načelu zelenitve. In še nekaj pri usmeritvi na doseganje ciljev. Ste govorili o celovitem naboru skupnih kazalnikov za to, da bi ustrezno opredelili kazalnike za poročanje in da bi lahko bolje ocenjevali izpolnjevanje ciljev na področju SKP. Vsi vemo, da teh kazalnikov zdaj ni. Torej, zanima me, kako si vi predstavljate, da bomo v tem kratkem času, ki nam še ostaja, uspeli razviti smiselne kazalnike, s katerimi bi lahko dokazali merljive rezultate. To velja za evropsko raven, pa seveda potem je treba to potem prilagoditi še nacionalni ravni. Vsaj 27 krat bomo morali razviti ta pravila. Mislim, da nam to ne bo uspelo v tem času, ki nam ostaja. V naslednjih poročilih računskega sodišča bomo imeli enake sklepe. Veliko smo delali, veliko smo porabili, ampak ni mogoče oceniti, ali smo kaj sploh dosegli. Gospod Konbije. Ja, hvala, predsednik. Komisija je predstavila poenostavitev procesa, ampak jaz vidim bolj pomnožitev standardov, zlasti glede kmetov. Ne smemo pozabiti, gre za njih, delamo za njih. In če govorimo o zmanjšanju proračuna za SKP, vidimo veliko glasov glede tega, da je treba reformirati prvi stebr SKP-ja in neposredne plačila. Če lahko izboljšamo načine dodeljevanja pomoči, je treba spomniti na predhodne reforme SKP-ja. Vidimo, da je to stvarilo veliko napak nedelovanja, tudi pri razvezanju, kajti vidimo, da so tu prednosti hektari, ozelenitev ni učinkovita in je draga. Naj povzamem. Tu so isti, ki so škodovali prvemu stebru, sedaj pa ti isti ljudje želijo to odpraviti. Da bi postavili pod vprašaj direktna plačila, ko pa krize še ni konec med kmeti, s tem bi obsodili tiste, ki so v slabem položaju na bankrot. Če smo zali proti neposrednim plačilom, je to realnost. To je treba priznati, da bodo vsi lahko izbrali o poznavanju vseh razlogov in pri prihodnih reformah. Hvala lepa. Kolega oziroma kolegica Danta, kolega. Ecoutez avec euh, grande attention. Pozorno sem vas poslušal. Nikoli niste uporabili besede gospodarstva. Ampak naj spomnim, da je SKP v prvi vrsti gospodarska politika. Ali moramo še enkrat spomniti na člen 39 pogodbe v točki B? Tam jasno piše, da mora SKP zagotoviti dobro kmetijsko politiko, dobre prihodke za tiste, ki delajo v kmetijstvu, ali je treba spomniti na točko C, da stabiliziramo trg, ali je treba spomniti na točko E, da je treba zagotoviti tudi razumno dobavo za potrošnike. Sedaj omenjate novi model, arhitekturo, ki je še bolj zelena. Pa če si pogledamo nov model izvajanja, gospod Mogali, sem tu v skušnjavi, da bi vam rekel, da vaše službe niso dobro odgovorile na zastavljena vprašanja. V direktoratu za kmetijstvo mogoče potrebujemo manj uslužbencev, pa več nacionalnih. Jaz bi nekaj predlagal to glede tega dela prosim, da zagotovite tipski strateški načrt s podrobnostmi, da bomo vedeli, koliko manevrskega prostora ima države članice in če bomo dosegli dogovor, bomo to podpisali na koncu strani z mirno vestjo glede našega dela. Ampak glede na to, kar ste vi predlagali, je arhitektura idealna, ni pa podrobnosti glede vsebine. Kdo bo ocenil ta načrt? kdo bo sedel za mizo s komisijo in to ceneval. Ali bo direktorat za kmetijstvo tam edini, ali bomo imeli tudi druge, ki bodo vplivali na proračun pri SKP-ju brez informacij, brez vizije, kakšna bo vloga so zakonodajalca, ko gre za nadzor teh načrtov. Izvršni odbor mora poskrbeti za to. Vi imate izvršne pooblastila, ampak pri teh določbah, ste vzeli pooblastila so zakonodajalcu. Kdaj boste lahko predstavili tipski načrt? Ko ga boste predstavili, ga bomo pozorno preučili, zlasti glede zelene arhitekture. Bojim se, po vseh tih obrazložitvah z vaše strani, da bomo imeli 70 odstotkov ali celo 100 odstotkov pogojevanja. Kmetje čakajo na nekaj drugega od nas čakajo, da bomo mi poskrbeli za okvir, ki jim bo omogočil proizvajanje prihodkov. Oui, merci, monsieur le président. Hvala. Hvala najprej gospodu Dorfmanu za odlično podlago za delo. Se naprej. Gospod Mugale. Z veliko pozornosti sem poslušal vašo predstavitev in mislim, da je to očiten neuspeh eh, zadnjih nekaj desetletij SKP, kot je povedal kolega Danta. Predvsem gre za torej, zagotovitev prihodkov v kmetijstvu in pa za kmete. To ne bila prva funkcija. To, kar ste povedali glede trgov, me niti slučajno ne pomirja. Ti ukrepi niso v redu. In mislim, da tukaj, tukaj je stvar jasna pa še nekaj. Tukaj naj bi spremenili metodo in nisem prepričan, da bomo tako kos izzivom glede varnosti, glede zagotovitve prihodka in glede zdravja ter okolja ter pa povezavo med okoljem pa živili eh, ter pa tudi okoljem kot nekim skupnim dob, dobrim. Tukaj ja, želite vse zastaviti po posamečnih ciljih, to je zanimiv pristop, ampak vendarle mislim, naravne skupnosti, moramo um, obrati drugačen pristop. Mislim, da nima smisla, da govorimo o nacionalnih strategijah ali pa načrtih. Uh, moramo govoriti o širši, bolj evropski ravni. Dejali ste, naprimer, da naj bi oceno uspešnosti usmerjevali na nacionalnih ciljih, uh, torej vse po nacionalnih kazalnikih. Kako lahko zagotovite doslednost med vsem tem? Ali pa verodostojnost in zanesljivost tega preverjena? Uh, kako boste potem upravljali daljne spremljanje ter pa evalvacijo nacionalnih načrtov. In še nekaj, sem zelo zaskrbljen glede naslednjega. Eh, so zakonodajalci vzme vloga Evropskega parlamenta. Um, kakšno vlogo se vi predstavljate? Mene to nekoliko skrbi, glede na to, kar ste povedali. To so pomembna vprašanja, kajti sedaj so roki vedno krajši za te nadaljne reforme in mislim, da mislim, da da ne moramo govoriti samo o nekem odprtem, odprtem trgu na globalni ravni. E, mislim pa, da kot rečeno so ekonomski e, dejavniki najbolj pomembni. Eh, Hvala. Hvala lepa. Gospod Dorfman, zaresno poročilo. In hvala komisiji za predstavitev. Sploh glede ozelenitve in pa pogojenosti. To so zelo pomembne informacije. Povedali ste nekaj konkretnih stvari, ampak me pa zanima naslednje. Ehm, kakšne so posledice vaših predlogov, naprimer za kmete in pa za nacionalne organe? Imam še dve dodatne vprašanje za komisijo. ali naj bi prvi stebr dali v okvir strukturnih skladov, ali naj bi v strateškem načrtu tudi eh, vključili torej oba stebra, eh, prvi stebr neposredno podporo in pa drugi stebr razvoj podeželja. Kakšno so tukaj morbitna jamstva, kajti pri eh, nekaterih um, dejavnikih nimamo nekakšnih jamstv? Potem pa še preverjanje. Plačil, kot pravite, moramo preverjati rezultate pri upravičencih. Kako bo, na primer, možno preveriti, da bodo, na primer, rezultati za ekološko platovanje takšni, kot so bili predvideni? Toliko. Eh, Krnite. Eh, thank you, Mr. President. Hvala lepa gospod predsednik. Kot prvo bi se rada zahvalila Hebert Dorfmanu za njegovo poročilo. Zadnja reforma SKP je bila delen uspeh, tega se vsi zavedamo. Predlogi tukaj pred nami. Pa mislim, da so nas begali. Um, to ni ponestavitev, to je dodatna uh, komplikacija. Pa še nekaj. Uh, kako je za dodatnim um, nacionalnim sofinanciranjem neposrednih plačil. To bilo nespremljivo, ker to bi še bolj izkrivilo konkurenco na trgu. Potem za kmete v balskih državah, v Latviji, je ključno vprašanje, zlasti konvergenca plačil, neposrednih plačil za balske države so plačila še vedno med najnižjimi Evropske unije in so še vedno precej pod evropskim poprečjem. To ni vzdržno na daljši rok, kajti naši kmetje se soočajo z istimi stroški in izzivi kot drugi kmetje po Evropi. Pa še nekaj bi rada podarila. <clears throat> Moramo hraniti strukturo obeh stebrov pri SKP. Obstane kakšen mit, da so za drugi stebr plačila za nove države precej. Eh, višja in da potem to upravičuje nižja neposredna plačila z prvega stebra, ampak se je pa skazalo že večkrat, da to ni tako. In zato se bom še vedno zauzemala za pošteno porazdelitev sredstev po obeh stebrih SKP. Sredstva za razvoj podržele mora doseči um, določeno rast, kajti nove države še vedno nima zadosti kapitala in zato še vedno nima zadosti rasti. Prav tako naj še povem, da trenutni predlogi, kot rečeno, so malce kaotični, ampak to je še vedno platforma, zato da vendarle mi pripravimo neko smiselno SKP. Hvala. Dankjewel, voorzitter de europese unie die geeft geld uit als water. De kraan van het gemeenschap. Hvala, mi porabljamo tukaj denar, kot ne vem, da bi sipali z vodo. Torej, 40 odstotkov proračuna gre za subvencije za SKP. Sedaj pa bomo pogledali v prihodnost te razprave. Kako bi bilo s kmetijskimi subvencijami? lansko leto je bilo 750 milijonov um, evrov namenjenih za nizozemsko za kmetovanje. Šlo je za različne subvencije. No, predvsem organizacije, proizvajalce so dobile največ tega denarja. In zato je res škoda, da tukaj razsipamo z denarjem um, po Evropi, v bistvu zato, da bi načeloma zaščitili okolje, ampak na koncu v bistvu podpiramo ogromne kmetije, torej um, ko gre za mlekarje, pa kakorkoli drugega, vse na zelo, zelo veliki ravni. Sedaj uh, smo poskušali nekaj stvari popraviti. Računsko sodišče pravi, da ni bilo nobenega vpliva na okolje. Uh, sodišče pravi, da ozelenitev pomeni samo podpora proračunov oziroma prihodkov. Kako razložiti tako plačevalcem? Da, ta del, ki je največji del uh, proračuna EU, uh, da tukaj gre za milijarde um, za industrijski sektor, ki onesnažuje, onesnažuje tla in vodo in zrak in uničuje biotsko raznovrstnost. Sama nimam nobene dobre razlage za to. Ne vem, kaj ne rečem. Niti komisija, niti poročevalec se tukaj ne strinjata, mislim da. Mislim, da moramo vse pogledati s čisto drugačnimi očmi. Naš planet se sedaj utaplja zaradi naše ogromne proizvodne potrebujemo res zelo veliko spremembo pri SKP. Mislim, da eh, če bomo šli po tej poti naprej, potem bo kmetovanje zelo drago na koncu. Vse skupaj bo zelo drago, tudi proizvodnja um, in tudi okolje bo vedno na slabšem, proizvodnje bodo vedno slabši. Zato mislim, da moramo subvencije um, črtati. Hvala. Evropska unija se gotovo spremenja. Torej, sedaj se pripravlja skupni načrt za obrambo. In sedaj ima komisija še nov načrt, um, skupni načrt za zanesljivo skrbo s hrano. Največji projekt za EU je lahko, po mojem mnenju, uh, za me in pa za moje voljivce, to, da lahko zagotovimo zanesljivo skrbo s hrano in pa enoten trg za blago in pa visoko kakovost tega blaga in proizvodov. Tukaj podpiram pristop Evropske unije. Na drugih področjih tega ne bi podpiral. Tukaj pa ja. Torej, mislim, da bi morali povečevati sredstva za ta proračun, ne pa zniževati, kajti to mora biti naš prvi projekt za državljane. Imam pa velike pomisleke glede tega modela um, oskrbe, dobave. Teoretično se to sliši v redu, ampak praktično pa so potem težave lahko se zgodi, da bomo imeli še vedno model drugega stebra, kar je vodilo v situacijo, ko ljudje prihajajo pred mojo pisarno, um, da bi se pogovarjali z komisijo. In ko se pogovarjajo potem s komisijo, potem komisija seveda ja, um, nas pozdravi, vedno so njihova vrata odprta, ampak v bistvu ne morejo ničesar storiti, potem jih nazaj pošljo domov. To je kot, naprimer, eh, če reš eh, hmamici in potem te ona pošle hočku in potem obratno in nikoli se nič ne reši. In na koncu nihče ne reši ničesar in nihče ne prezame odgovornosti. Um, tole sedaj želim pravo konvergenco. Um, pri komisarju Čolosu smo že približno šli v, v, v drugo smer. Torej, kaj je sedaj problem? Nekateri pri nas v naši državi dobijo 1000 eh, evrov na hektar, nekateri drugi sosedje pa dobijo samo 100 evrov. Eh, ali pa nekateri naprimer dobijo 30 evrov za ozelenitev, sosed pa dobijo 3 ali pa 400. To se mora spremeniti, te razlike. To ni smiselno. Če bomo vse skupaj dobro naredili, bo to lahko prava boranca, velika korist za podeželje. Lahko torej vidimo da bo to vplivalo na celoto gospodarstvo, na vse majhne kmetije. Eh, in gospod Dorfman, eh, gospod poslanec, <clears throat> to ste omenili, vem, in ste resni glede tega, torej, da bi mi se morali bolj osredotočiti na majhne kmetije in da ne moremo vsega računati samo na zgodovinske osnovi. In potem, če bomo to napravili, potem bomo morda prišli do sprememb, kajti sedaj v bistvu podeželja ne dobijo koristi od vsega um, tega. Nekateri na meni dobijo pol milijona evrov in potem se vozijo naokoli ne v letalih, zasilnih letalih in morda v bistvu morda kupujo nove drugule. To se sedaj dogaja, mi moramo to sedaj spremeniti. Ampak kot rečeno, um, glede 400 odstotkov globalno pa podpiram, da imamo več sredstev za to. Tak, Varnost eh, živil in varna preskrba z hrano je cilj, o katerem moramo govoriti več. Gospod Helic. Dank. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem gospodu Dorfmanu za dobro poročilo. Mislim, da je to dobra osnova za nadaljevanje razprave v zvezi s to temo. Če porabljamo denar davkoplačevalcev, potem moramo poskrbeti, da bomo imeli dejansko skupno kmetijsko politiko na evropski ravni in dejansko moramo prevzeti ustrezno odgovornost. Imam še dve vprašanje za Evropsko komisijo. Če zadeve prav razumem, v okviru modela izvajanja imate naslednji načrt. Na v drugem stebru kmetijske politike naj bi pripravo operativnih programov prenesli na raven držav članic. Jaz prihajam iz zelo velike države članice v Evropski uniji, mi imamo zvezdni sistem z zvezdnimi težavami zvezdne dežele so tako velike kot večina držav članic v Evropski uniji. In pojavljajo se mi vprašanja, ali bomo res zmanjšali birokracijo, če bomo pripravo drugega stebra skupne kmetijske politike prenesli na države članice. Ali sem to prav razumel, ali je to samo, se mi dozdevalo. In še nekaj, kar je povedal gospod Danton. Če prav razumem, se strinjam s tem, da bi ukrepe zelenitve prenesli v drugi stebr. Ampak potem naj bi razširili tudi prečno skladnost. Ne vem. Lepo bi bilo, če bi več povedali o tem. Ali boste prvi in drugi stebr potem povezali in če ja, kako? Zanima me, kako bi lahko potem zastavili sofinanciranje v okviru okoljske politike v SKP v drugem stebru, kajti to bi v nekaterih državah članicah lahko predstavljalo izziv. Hvala, gospa McGuinness. Hvala in hvala komisiji. Meni je všeč ta zamisel, da bi se osredotočil na to, kar je treba uh, doseči, ne pa samo kako. Ampak mislim, da je treba razširiti ta seznam, uh, eh, naprimer ohranjanje živila, precizno kmetovanje, vse to je treba še vključiti na seznam. In me zanima, ali so to osnovni scenariji, ali um, bi morali kmete storiti še več uh, kot to. To ni bilo jasno z predstavitve. Potem kot drugo, uh, ne vem, družinske kmetije, srednje velike, majhne kmetije, uh, Eh, vsi potrebujejo neko gotovo zanesljivost, kajti vse to so podjetja in iz predstavitev ne vidim nekakršne gotovosti zanesljivosti, ker še vedno ne razumem, ali govorimo o plačilih, ki se navezujejo na zemljo iz prvega stebra, ali govorimo o pavšalih na hektar iz prvega stebra, ali bo vse to, torej 100 odstotkov teh plačil, imelo tudi dodatno okoljsko zahtevo in kako bo vse skupaj izmerjeno. Potem pa še doslednost. Naj podam primer. Na iskremo um, imamo torej, naprimer, divje habitate um, na poljih, ampak če želim, želijo kmetje um, izpolniti um, okoljske zahteve, um, potem uporabljajo škropiva in škropiva potem prihaja v vodo in potem to nasnažuje vodo. Ampak to v bistvu počnejo zato, da bi izpolnili okoljske zahteve. Zato želim več doslednosti. Torej, tako da kmetje so plačeni za obstoječe habitate na zemlji. In to je ključno sporočilo. Ne pa, da se plačuje za to, da v bistvu uničijo trenutne habitate in potem nekaj nasadijo, samo zato, da bi izpolnili neke zahteve iz scheme. Upam, da ste to razumeli. Potem pa še. Kaj pomeni poštenost? Bi lahko to kdo definiral? Ker ti <clears throat> veliko je govora o tem tukaj ali pa kje druge, ali govorimo o tem, da smo pošteni do posamečnega kmeta, do kmetije, družine, družbe. In kaj je potem v, po našem razmišljanju, kaj je ta poštenost, kaj bo delovalo na čez evropski ravni za kmetijstvo. Za besedo. Eh, hvala, Herbert, za pripravo dokumenta. Eh, kar se tiče razprave in pa poenostavitev in eh, vseh teh debat eh, mislim da moramo na začetku zelo jasno povedati da največji sovražnik poenostavitve so velike spremembe novi pristopi nejasna prepozno pripravljene politike in ko poslušam zdaj že kar spomladi dva osemnajst se bojim da se nam bo zgodila podobna Eh, nesreča, kot se je zgodila kohezijski politiki, ki je bila z velikimi spremembami nejasna in ima danes zelo velik problem s črpanjem. Zato moramo imeti eh, dokumente pravočasno in eh, bojim se, da smo že v zaostanku. Drugo, kar se tiče denarja za kmetijstvo, mi zmanjšujemo sedaj denar, pa napovedi so take, danes plačujemo približno nič cela štiri procenta BDP-ja in se kar nekako vsi strinjamo, da za prehransko varnost je to preveč, da so prevelika denarja, preveliki denarji, nobenega problema pa nimamo s tem, ko govorimo, da imamo pa za NATO prispevk 2 procenta, da ga moramo plačati. Se pravi, petkrat več kot za prehransko varnost. Prehranska politika je in kmetijska politika je tudi socialna politika. Evropski potrošnik da med deset dvanajst pa tam do šestnajst osemnajst odstotkov svojih prihodkov za hrano nikoli ni dal tako malo na drugi strani pa imamo kmetje ki so v vedno slabšem položaju kar so statistike zelo jasne in predvsem mislim da si bi morali postaviti cilj kako spodbuditi družinsko kmetijo kako ohraniti tudi srednje velike kmetije kako tistim ki so z manjšim kmetijam na začetku z neko večjo podporo pomagati zagotoviti nek prihodek kajti te kmetije bodo tudi nosilci zelene politike v kmetijstvu. Na majhnih kmetijah je možno pričakovati veliko več teh eh, zelenih ukrepov. Naprej poštena delitev med državami, med, kmetem, med kmeti, kakšen odnos bomo imeli do kmetij tisoč hektarskih, deset tisoč hektarskih grebingov. In mislim, da mi rabimo praktične odgovore, ne pa velike splošne parole, iz katerih se lahko vsak predstavlja po svoje. Kar se tiče zelenitve, mislim, da je potrebno čim več kmetijskih površin dati preko navzkrižne skladnosti v prijazne do okolja ljudi, živali, prijazne prakse, od tam naprej pa potem pošteno, pošteno ta denar eh, razdeliti. Eh, pomembno je tudi, da bomo spodbudili eh, generacijsko obnovo mislim, na kmetijah, to je nujno in s tem po, po, posledično tudi možnost za več znanja, digitalizacije, da bomo lahko govorili o, o preciznem kmetijstvu, da bomo lahko govorili tudi o pametnih vaseh kjer bo to podeželje živo, kjer bodo živeli lahko tudi starejši kmetje in pa ostali, ki živijo na podeželju, pa si ustvarjali dovolj prihodka. Hvala. Pan posel Agju. Thank you, Chairman. Sorry for my late arrival. I had to vote in another. Hvala se prečujem, ker sem zamudil. Sem bil v drugem odboru. Seveda bi bilo bolje, če bi tukaj se skozi. Tukaj je veliko nejasnosti torej velike kmetije, srednje velike kmetije, majhne kmetije. Kdo odloča o tem, kaj je velika kmetija? In tukaj so potem tri poti, kako to oceniti. Ne vem, po površini ali pa, ne vem, potem lahko primerjaš, naprimer, um, nekaj v, na škotskem ali pa nekaj v Angliji, torej um, nekje bo, naprimer, um, lahko z manj hektarji proizvedel več, kot pa je nekdo drug z veliko hektarji. Potem na njem lahko pogledaš proizvod ali pa število zaposlenih. Torej, številni faktori so tukaj lahko relevantni. Ko pa greš po tej poti, kako definirati, kaj je veliko in kaj ne, se znaš v težavah. Sploh, naprimer, če greš po celi celini naprimer, in ugotoviš, kaj je majhna kmetija v Veliki Britaniji, vem, to je lahko velika kmetija nekje, ne vem, v vzhodnji Evropi. Meni se zdi, da bi lahko stvari bolj rešili, če bi pač imeli plačilo na določene ravni in to je problem rešen. Če ljudem potem no, torej všeč, potem rečejo sinu, ja, gled, tukaj eh, imaš pravico do polovice tega, to je toliko in toliko podstotkov gospodarstva in oba lahko potem zahtevata plačila. To bi se zdelo predvsej bolj enostavno. Potem pa še definicija. Ja, vem, da to sicer tukaj ni omenjeno. Uh, eh, vse mislim, da ne ampak mislim, da zeleni lobi pogosto govorijo o um, factory farm, torej nekakšna tovarniška kmetija. Glejte, tukaj lahko kar naenkrat um, prideš na ogromna kmetijska gospodarstva, samo če, ne vem, dodaš enega prašiča ali pa enega ptiča, samo zato, ker se potem kriteriji spremenijo. Res, zeleni lobi. Res, povedite, kaj točno mislite s tem konceptom? Uh, in potem še moj priljubljeni paradni kon, um, torej, um, da morajo kmete spoštovati neke definirane podnebne cilje. Kaj bo to točno? Ne vem, smo govorili o tem že veliko na dolgo in počes, ampak gledajte, nekoč moraš reči, ja, gledaj, moraš eh, za X eh, zmanjšati CO2, potem hidrogene za X, um, potem ne vem, ampak kako bomo to potem merili? Lahko govorimo o tem, seveda, ampak ne vem, če bo to kaj na koncu spremenilo. Ampak to je prava um, upravna um, birokratska nočna mora. Hvala. Ja, dank, äh, Gospod Jar, hvala lepa. Tri komentarje imam najprej. Lepo je videti, da se gospod Agnjo ukvarja z prihodnostjo SKP, no to že kaže, da želite ostati tukaj. To kaže na vašo pripravljenost, da ste pripravljeni delati še naprej. drugi komentar, deset zapovedi. Albert Des je dejal, da je deset zapovedi tako dobro delovalo, zato ker verjetno niso pravniki sodelovali pri pripravi teh zapovedi. No, in še tretji komentar. Ne vem, ali je prišlo pri napaki glede tolmačenja. Kmetijska politika za me ni socialna politika, ampak je bolj varnostna politika gre seveda za to, da prehranimo ljudi in to je varnostna politika. Ne vem, ali se lahko tukaj kako drugače izrazimo. Časa ni veliko, ampak dobro, zanima me, ali boste odgovorili na vprašanje gospoda Linca. Hvala, Herbert, za tvoje poročilo. Mislim, da bi to poročilo lahko bilo neke vrste most za praktično izvajanje in predloge komisije. Mi kot parlament smo seveda za to pristojni. Ampak eh, nekoliko sem zamudil, bil sem na zasedanju koordinatorja, ampak eh, ne želim si, da bi komisija zapustila dvorano in imela občutek, da imamo mi strah pred neke vrste manevrskim prostorom za komisijo, da opravlja svoje delo komisija vedno pravljajo svoje delo, zdaj imajo drugačen predlog in mislim, da bi morali njihove predloge obravnavati in v poročilu Dorfman vidim, da se to tudi dogaja. In seveda, to je prva velika pomakljivost, paziti moramo na to, da ne bo šlo samo za odnos med komisijo in državami članicami, kmetje so tisti, ki so pomembni. Pri predlogih komisije mislim, da se to nekako zanemarja in moje vprašanje je, ali načrtujete prehodna obdobja. Kajti kolegice in kolegi so že povedali, da v zadanem časovnem obdobju zadeve ne bomo uspeli pripeljati do konca in mislim, da bi prihodno obdobje lahko pomagalo. Hvala, gospod Padaga. Kolegi, et, et, eh, kolegi. potrebujemo pristop k temeljnim rezultatih. No, to se zdi smiselno. In zato si moramo prizadevati tudi pri SKP. Naj izpostavim nekaj, kar še ni bilo zadosti omenjeno. Namreč eh, vloga ali pa status kmetov v dobavni verigi. Imamo seveda tržno gospodarstvo, tega se moramo zavedati. In zakaj prihaja do težav s prihodki? Zato, ker kmetje nimajo močne vloge v dobavni verigi. Potrebujemo večjo fleksibilnost med stebri, tudi v naslednjem obdobju. In seveda države članice morajo imeti več besede pri tem, kako uporabiti prvi stebr. Potem različna stališča držav članic in pa različne ravni neposrednih plačil med državami. Idealno bi bilo, da ko se bomo leta 2020 pohvalili o tem, da bi bilo to vprašanje že rešeno, tukaj pač obstaja razlike med državami članicami in te razlike bi morali do takrat že odpraviti, po mojem mnenju. Zelo pozdravljam to poročilo računske sodišča od včeraj. Pravi, da imamo podatke o tem, kako naše politike delujejo. Če teh podatkov ni, potem je težko pripraviti nove ustrezne politike. Potem pa še drugi vidiki SKP. Treba, treba vedno pogledati, kako so ukrepe delovali v praksi ali pa niso, eh, zato da lahko potem ugotovimo, kako iti naprej. Hvala. Ešte máme dva vystąpienia, ešte obrozuje kolejno zgodbo. Še dva prispevka imamo. Gospod Des. Hvala lepa. Ponovadi prvi govorim kot predstavnik skupine, tokrat pa sem se odločil, da zavestno počakam. Hvala gospodu Dorfmanu, da je predstavil poročilo. Hvala komisiji tudi, da razmišlja o tem, kako bi lahko nadalje razvijali Evropsko SKP. Dolgo sem že v parlamentu in nikoli se še ni zgodilo, da je predlog komisije ostal v parlamentu nespremenjen. In mi smo zato tukaj, da izboljšamo predloge komisije. Želim spregovoriti o določenih elementih, ki so bili omenjeni v razpravi. V trenutni SKP imamo na nacionalni ravni že veliko manevrskega prostora. V Nemčiji je 16 zvezdnih držav, jaz prihajam z Bavarske, tam je 12 milijonov ljudi in 90 tisoč kmetij imamo tam. Pogledal sem si statistiko, samo 5 odstotkov kmetij ima več kot 100 hektarjev, 40 odstotkov pa do 20 hektarjev. V V smislu strukture je Bavarska torej majhna. Bavarski kmetje prejmejo 500 milijonov evrov iz prvega stebra in eno milijardo iz drugega stebra. Na Bavarskem pač koristimo programe, ki so mogoči. To nas ne stane veliko. Iz 100 evrov iz drugega stebra jih 20 zagotovi Bavarska, 30 Berlin in 50 Bruselj ugotavljam, da številne države članice te možnosti ne koristijo. In drugi stebr koristi družinskim kmetijam. Več kot 60 odstotkov površin na Bavarskem koristi zelenitev, torej dobijo še več denarja. In če se vrnem na poročilo računskega sodišča, dragi Martin Hoisling, predlagam, da to poročilo dobro prebereš. Ekološko kmetijstvo je bilo vzeto ven. Zakaj? Zato, ker so ekološki kmetje izuzeti iz ukrepov zelenitve. Poročilo računskega sodišča je poročilo, ki bi ga lahko napisal tudi Oxfam. To je politično poročilo, tega ne morem sprejeti in predsedniku Lenejo bom napisal pomenljivo pismo v zvezi s tem, kar zadeva predlog komisije. Tukaj nekaj pogrešam. Gospodarstvo bi moralo biti v ospredju. Prihodke kmetov moramo zagotoviti in to pogrešam v predlogu komisije. Gre za številne druge elemente, ampak eh, najbolj pomembno je, da zagotovimo obstoj kmetov v prihodnosti, v zvezi s tem pa ni veliko. Hvala, Nicholson. Well. Hvala, seveda želim vse dobro gospodu Dorfmanu pri pripravi poročila, pri tem da bo uskladil vse te različne želje. Želim mu res veliko sreče in uspeha pri tem. No, tukaj je vse križem kražem, bi rekel. In uh, mi v bistvu tukaj delamo izjave za doma, um, drugi pa tudi pač za svoje politične interese. In do marca, srednjega leta se lahko pogovarjamo o tem, potem ne vemo, kaj se bo zgodilo s prehodom, ampak do takrat. Uh, um, bom konstruktivno delal na vsem tem, bomo videli, kaj bo s tem, ampak um, če poslušamo premijeko Mejova od včeraj, potem v bistvu um, želi več tranzicije, pa manj, ne vemo sploh, kam gremo. Vse skozi se govori o ponestavitvi birokracije. Vsi to želijo, želimo, ampak potem pa vprašam nekoga, gledajte, kako boš to napravil? Potem pa nišče ne zna pa tega povedati. Povejte mi, kako? To je problem. In isto potem, ko se pogovarjaš eh, s kmeti. Mislim, da to, kar Evropa želi početi, je dobro, torej da imamo drugačen odnos med Bruslom um, in pa državami članicami in pa regijami. Ampak največja težava pri politiki Evropske unije je to, da si različno razlagamo stvari med različnimi državami, pa tudi znotraj iste države članice. Uh, imamo različne regije, te si spet po svojo se razlagajo in tudi drugače uveljavljajo te ukrepe. In vsi so prestrašeni, um, ker, naprimer, jih lahko Evropska komisija obtoži golofije ali pa jih potem kaznuje. Praktično vsako leto um, se dogajajo te kazni za različne države, skoraj da za vsakogar. Ne zato, ker bi nekdo res zagrešil nekaj zelo hudega, ampak samo zato, ker uveljavljanje ni bilo čisto stotstotno v skladu s pravili tega, kar naj bi Evropa želela. Gospod predsednik, prej ste povedali nekaj zelo pametnega, v bistvu včeraj. Zakaj vedno manj mladih postaja kmetov? No. Ne vem, um, če bom sam tukaj čez pet let, ampak kdo drug bo morda čez pet, deset let zastavljal isto vprašanje, isto vprašanje. In stvar je enostavna. Zakaj bi postal mlad kmet? Če pa vidiš, da tvoji prijatelji, ne vem, ki so šli s tabo v šolo, imajo boljše službe, boljši življenjski standard, ni jim treba delati čisto vsak dan tekom leta um, na kmetiji, potem ni jim treba zjutraj mosti in pa krav in pa začeti isto. Torej, kako se bodo mladi eh, pridružili tej industriji? Treba mi dati neke spodbude, če ne bo šlo. In ne gre za okolje, samo nekaj lahko spodbudi mlade ali pa ljudi, da delajo več in pa bolj trdo. To je denar, čisto enostavno. In dokler ne bo prave profitne marže v kmetovanju, um, za vse se ne bo nič spremenilo. To vlada za vse kmetije, za majhne in velike kmetije. In tukaj govorimo o teh zgornjih mejah, lahko bi samo rekli, gledajte, to in to boš dobil na vsaki kmetiji in to je to. In nekateri morda pač ne bo všeč v redu, nič hudega. Kot pravi gospod eh, Enjo, um, ehm, pač lahko dva razdelita um, kmetijo, um, dva sta potem lasnika v redu, pa gremo naprej. So srečo. Ampak gledajte, sedaj se je govoril o tem, ja, eni dobijo več kot pa drugi, ampak gledajte, na koncu je problem v tem, da mladi pač ne želijo postati kmetje. Ni spodbude za njih in tudi potem se vlaga v njihovo prihodnost, kajti mlad kmet lahko um, vlaga na drugačen način, on mora iti v banko, nima sam denarja, torej mora iti v banki, potrebuje poslovni načrt in mora ugotoviti, kako bo nekaj dosegel v naslednjem obdobju 30 let. To je izziv za vse nas in to je izziv za komisijo, za nas vse in tudi za države članice in tudi za regije. Ker vsi smo tukaj v istem čovnu in nišče ne bo na boljšem kot pa drugi. In če nekdo želi torej, pridobiti prednost pred drugim, potem bo se na koncu oba izgubila na ta račun. Hvala. Gospa Zala, naša nova namestnica predsednika. Izvolite. Ah, okay, thank you. <laughs> um, un prezento... Uh, Hvala. Zdaj prihaja do sprememb v kmetijskem sektorju zaradi makroekonomskih in geopolitičnih napetosti. V sektorju več ni predvidljivosti, več je tudi negotovosti. Cene nihajo, In mislim, da moramo razviti orodja za to, da bomo podpirali MSP-je in da bomo ohranili konkurenčnost Evropske unije. Dobro delujoč kmetijski sektor je nekaj, kar potrebujemo. Romunija je eno največjih kmetijsko aktivnih področji v EU. Ampak eh, težave imamo zato, ker je kmetov vedno manj. V Romuniji se kmetijstvo sooča z problemi v zvezi z sodelovanjem z velikimi trgovinami. Zato, ker so marže nizke. Kmete moramo podpirati z finančnega vidika in poskrbeti moramo, da bodo imeli na voljo orodja, da bodo bolj konkurenčni na skupnem trgu EU. Zato lahko podprem, da ohranimo račun SKP oziroma skupno politiko SKP in eh, mislim, da ne bi smeli imeti zgornjih pragov. Mislim, da bi morali podpreti prihodke kmetov in ukrepi, kot so zgornji pragi in sofinanciranje nekaj, kar bi lahko omejilo SKP in to bi oviralo dostop do sredstev in s tem tudi seveda izkrivilo trg na ravni EU. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi komisija. Ampak eh, imam vprašanje ali slišal sem vprašanje oziroma predlog. To so mi povedali kmetje, ko sem poskusil predstaviti naše strateške načrte govorite o novih načinih izvajanja. Prisluhnili so mi in potem so rekli v redu, vzemite 30 odstotkov za ekologizacijo, to ustavite v nove načrte, 70 odstotkov pa nam pustite in vse ne ostane tako, kot je. 70 odstotkov bi torej morali pustiti pri miru. No, sicer so rekli, ne bomo zadovoljni. Dobro, razprava je bila zelo dobra, vprašanje je bilo zelo veliko. In zdaj dobite besedo, vi komisijo izvolite. Hvala, gospod predsednik, in hvala za vse prispevke, ki smo jih slišali. Gospod Nikolson je podal še zelo posebej pertinenten komentar. Res je zadev žeblico na glavico pri številnih eh, pomislekih, ki jih ima komisija in ki jih ima moj generalni direktorat. Zato smo tudi pripravili to sporočilo. Naj vam predstavim naše odgovore na vprašanja, ki ste jih zastavili. Nekaj vprašanj se vedno znova pojavljajo drugače bi lahko bil tukaj še dve uri in pol, zato pa nimamo časa. Kar zadeva način izvajanja in načrte v zvezi z SKP, številni poslanci ste govorili o tem, da je pomemben odnos med nacionalno in regionalno oziroma zvezdno ravnjo v državah članicah, ki so tako pač organizirane. ustavne zahteve, ki izhajajo iz take ureditve, treba spoštovati, to je jasno. Zato bomo morali na nek način najti primerno konstrukcijo, zato da bodo strateški načrti to upoštevali. Kako to izvesti? To je nekaj, kar moramo še obravnavati in to moramo seveda tudi pripraviti v predlogu, ki jih bo pripravila komisija. Ampak zagotavljam vam, da je to pomembna točka, o tem smo govorili, ne samo v razpravi z vami, ampak tudi v razpravi z svetom. Jasno je, da moramo to oblikovati tako, da bodo regije imele dovolj manevrskega prostora. Ampak tukaj se bom ostavil, če bi šel dlje, bi vam lahko podal samo svoje osebne poglede, ampak to ni relevantno v naši razpravi. Vprašanje je, je, kdo bi določil upravičence. To je povezano z razpravo, ki smo imeli v preteklosti o aktivnih kmetih. Zdaj se v sporočilu to imenuje pravi kmet. No. V parlamentu in tudi v civilni družbi se pojavljajo pomisleki v zvezi s tem, da se kmetijska podpora nudi prejemnikom, ki te pomoči običajno naj ne bi prejeli. In težko je bilo opredeliti, zakaj točno ne bi smeli dobiti podpore. V reformi 2013 je potem to pomenilo, da smo dobili pravilo, ki izključuje kmete, ki ne morejo biti kvalificirani kot pravi kmetje, torej gre za neke vrste negativni seznam. V omnibusu je to bila zelo birokratska schema, pravila so bila zelo birokratska in v nekaterih primerjih so bili zajeti tudi ljudje, ki ne bi smeli biti zajeti. To je zdaj prostovoljno. In države članice bodo imele možnost, da lahko to uporabijo, ko bodo začutile, da je to potrebno. Poleg tega je bilo omenjenih kar nekaj pomislekov. Vlagatelji zdaj postajajo lastniki velikih kmetij. To pomeni, da se v sektor steka kapital, ki ni povezan z kmetijstvom. To je eden od pomislekov in mislim, da bi to lahko vključili v termin pravega kmeta. Težko je to pripraviti na neki operativni ravni in to uvesti v zakonodajo. Trdo delamo na tem, zato da bi lahko videli, kako bi to lahko storili. Ampak v modelu izvajanja je tako, da bi države članice imele več subsidijarnosti v zvezi z definicijo pravega kmeta. Mislim, da bi to bilo smiselno, kajti v preteklosti smo videli, da situacija v državah članicah ni povsod enaka in tudi problemi niso enaki. V eni državi članici so problem morda naložbe, v drugi državi članici je kmetovanje subsidijarno, poslovanje ali subsidijarna aktivnost, torej ni več glavna aktivnost. Zato mislim, da bi države članice imele, morale imeti več možnosti v okviru subsidijarnosti tukaj in to se je tudi zgodilo v procesu omnibus. Vprašanje smo slišali v zvezi z kazalniki. Torej, ali bomo uvedli nove kazalnike, nove načine merjenja rezultatov. In nekdo je celo rekel, da trenutno nimamo prav nobenih kazalnikov. Da torej ni mogoče realistično oceniti rezultatov uspešnosti SKP. No, s tem se ne strinjam. Pred dolgimi leti smo uvedli sisteme merjenja uspešnosti v drugem stebru, res je, tam je napredek večji kot v prvem stebru, s tem se strinjam, ampak v reformi leta 2013 je bil pripravljen skupni okvir za ocenjevanje in spremljanje. Tam lahko najdete veliko kazalnikov različnih vrst, ki se uporabljajo za to, da se ocenjuje politika. Eden od problemov teh kazalnikov je, da je kazalnikov verjetno preveč. del naših prizadevanj v okviru tega procesa bo poskusiti zmanjšati število kazalnikov, poskusili bomo izbrati najbolj realistične in poskusili bomo, da ne bomo na novo izumljali kazalnikov, za katere ni podatkov. Za kazalnike, ki jih imamo, imamo na voljo podatke oziroma države članice zagotavljajo podatke. Nekaj napredka smo torej dosegli, oblikujemo katalog kazalnikov, ki je omejen, kar zadeva število, ampak uporabljamo obstoječe vire podatkov, zato da jih dejansko lahko tudi uporabljamo tako, kot je treba. Gospod Rodriguez. je bila zelo kritična do SKP in komentarje je usmerila na komisijo. Tukaj lahko rečem samo to, da smo leta 2013 izvedli reformo in to je zdaj reforma, ki se izvaja, ampak to reformo sta sprejela oba zakonodajalca v parlamentu in v svetu in to z veliko večino. Zato mislim, da smo vsi na istem ko gre za to, kako bi lahko poskusili rešiti to situacijo, če menite, da situacija zaenkrat ni zadovoljiva. Omenja se tudi obnova generacij, omenjajo se mladi kmetje. Gospod Nikolsen je lepo govoril o tej temi. Obnova generacij je nekaj, kar v sporočilu obravnavamo in komisija je lepo povedala, da je za komisijo to ključen element glede prihodnosti SKP, kako poskrbeti, da bodo mladi kmetje začeli delovati. Gospod Nikolsen je lepo povedal. Razmere po državah članicah so različne in tudi razlogi za to so različni. In tudi problemi, s katerimi se soočajo mladi kmetje, so različni obstajajo deli Evrope, kjer se mladi odločajo za kmetijstvo, pri drugih primerih pa so problemi večji. Zato mislim, da morda ne bi bilo slabo, če bi države članice imele politiko, ki je prilagojena, ne pa da imamo univerzalno politiko. Ne, države članice bi se morale posvetiti razlogom, zakaj mladi v njihovih državah ne začenjajo s kmetijstvom. slišali smo, da sporočilo ne pove dovolj o razmerah na trgu in da ne vključuje dovolj ekonomije in ekonomskih vidikov. Komisar je jasno povedal, da je položaj kmeta v prehranski verigi ključnega pomena. V omnibusu je bil parlament še hitrejši, kot smo bili mi vi ste poskrbeli za to, da se izboljša položaj kmeta v zvezi z konkurenco v SUT. To je zdaj tam in to bi morali izkoristiti. Mlečni svežen je bil sprejet leta 2011 za mlečni trg, to se uporablja, vendar ne dovolj. Sporočilo komisije govori o tem, da bi imeli bolj ciljno usmerjeno podporo glede prihodkov. To pomeni, da bi izboljšali razmere tistih, ki to potrebujejo bolj kot drugi. Gre za sisteme redistribucije plačil in mislim, da je to eden od vidikov v tem kontekstu. Vprašanje pravega kmeta je seveda pomembno pri tem. In v splošnem je tako, da bi lahko govorili o bolj ciljno usmerjenih schemah podpore. Seveda to pa ne more razveljaviti zelo pomembne točke in to je tudi rezultat sklepov zakonodajalcev, namreč skupna kmetijska politika je tržno usmerjena. In cilj je, da bi evropski kmetijski sektor bil konkurenčen. Včasih se to kritizira, tudi danes smo to slišali, namreč to je politika, ki je usmerjena tudi v izvoz proizvodov. Pozitivna neto bilanca izvoza kmetijskih izdelkov se je v zadnjih letih zelo povečala. Usmerjenost na izvoz je nekaj, kar ustvarja vrednost na skupnem trgu. To je tudi neke vrste ventil za prodajo proizvodov, ki se proizvedejo v Evropski uniji in se ne prodajo na evropskem trgu. Drugače bi se omejile naše možnosti in tudi bi se zmanjšala možnost, da se oblikuje dodana vrednost v tem sektorju. To je eden od ključnih položajev In to je eden od ključnih namenov SKP. Komisija, pa ne samo komisija, tudi parlament in svet si zato prizadevate že dolga leta. Gre za osnovo tega sporočila, seveda upoštevajoč, da je treba podporo usmeriti bolje, tisti, ki si pomoč bolj zaslužijo, morajo biti prvi na vrsti. V razpravi smo tudi slišali, da trenutno SKP ni model homogenosti. Večkrat smo to že povedali. Namreč, če si pogledamo prvi stebr, obstaja 60 ali 70 možnosti, ki jih države članice lahko izberejo. Imamo prostovoljno podporo, In tam je več kot 250 različnih podpornih sistemov, ki se izvajajo v državah članicah. Nekaj govornikov je to omenilo, namreč to vodi do situacije, da je možnost izkrivljanja trga že zelo velika. Če ena država članica uporablja politiko brez prostovoljne podpore, druga politika v drugi državi pa postavlja zgornje meje, potem je jasno, da bi na mejnih področjih lahko prišlo do težav, kar zadeva konkurenčni položaj enih in drugih. vi opisujete status quo, torej trenutno stanje, ne pa prihodnosti. V EU 28-erice je to samo sen. Želimo si več svobode za države članice, po drugi strani pa želimo, da to ne bi vodilo do tega, da bi se pojavljala tveganja za izkrivljanje. Ampak to ni problem modela izvajanja, kot sem ga predstavil, to je problem, ki ga že imamo in to je problem, ki se ga vredno ne bomo rešili, zato ker ne bomo mogli narediti koraka nazaj, da bi imeli manj prožnosti in da bi imeli manj subsidijarnosti. Slišali smo, da dobro počutje živali ni dovolj omenjeno. No, jaz sem to omenil danes v svoji predstavitvi in to je omenjeno tudi v sporočilu. Dobro počutje živali pa je tudi že del prečne skladnosti. To pomeni, da kmetje, ki ne spoštujejo določenih standardov, ne dobijo popolne podpore. In če zdaj se spustimo v zakonodajo na področju dobrega počutja živali, potem lahko rečem, da to ni v pristojnosti SKP. To je v pristojnosti GD Sante in mislim, da bi to bilo prvo izhodišče za izboljšanje situacije v SKP. Mislim, da lahko poskusimo veljavna pravila prirediti tako, da jih je lažje spoštovati, ponudimo pa lahko tudi podporne sisteme, zlasti v drugem stebru, zato da bodo države članice lahko pripravile ukrepe, ki so prijazne do dobrega počutja živali in ki gredo onkraj trenutne zakonodaje. In prav temu je namenjena politika in temu tudi naj bi bila namenjena politika v prihodnosti. Ne gre torej za to, da bi v sporočilu to zanemarjali ali da komisija ne bi več tega upoštevala v prihodnosti skupne kmetijske politike. Gospod Hoizling, rekli ste, da imate občutek, da naše sporočilo temelji na ugotovitvi, da pač nismo sposobni rešiti zadev in da zato odgovornost prelagamo na države članice. Gospod Dantan, vi pa ste rekli, da GD Agri izgublja kader, zdaj pa ne želimo več delati. No, tako preprosta zgodba vendarle ni. Ne gre za to, da komisija ne bi bila sposobna delati. Gre preprosto za to, da se politiko v zadnjih letih vedno bolj kritizira zaradi kompleksnosti. Po drugi strani pa se kritizira tudi umešavanje komisije v delo na terenu. Omenili smo kazni, finančno korekcijo in tako naprej. V številnih primerjih to ni povezano z konkretnimi političnimi vprašanji, ampak z izvajanjem pa ali pa tudi z tehničnimi pravili na terenu. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je naslednje. Ne gre za to, ali izgubljamo kader, ali menimo, da smo preveč obremenjeni in povem vam lahko, da bi z novim modelom delovanja bili zelo zaposleni v fazi izvajanja, pa tudi sicer. Vprašanje je, ali smo dobro zadeli to ločnico med pristojnostmi na evropski ravni in na nacionalni ravni. Mislim, da je to zelo pomembno. Gospod Hojzlem, še nekaj ste rekli. Komisija naj bi dejala, da zelenitev obsega 80 odstotkov površin, računsko sodišče pa 5 odstotkov. Ne, oni so rekli, da na 5 odstotkih vidijo izboljšave, torej da je napor večji. To je izjava sodišča. Ne vem, ali to drži ali ne, to je nekaj drugega, ampak ne gre za to, koliko ozemlja je pokritega. Res je, skoraj 80 odstotkov je pokritega z zelenitvijo oziroma ukrepi zelenitve, ampak vprašanje je, ali se dejansko dosegajo želeni rezultate. In to je bil komentar sodišča. V zvezi s tem pa želim povedati tudi, da je sodišče dalo izjavo, ki ga vi niste, ki vi niste komentirali, namreč dejalo je, da je bil predlog komisije mnogo bolj ambiciozen od rezultata zakonodajnega postopka. In to je zelo pomembno. Zakaj? To označuje enega od problemov, namreč naš predlog je bil relativno preprost, relativno enostaven, potem pa je bil razrednoten zaradi možnosti, opcij in tako naprej. Zdaj pa računsko sodišče nas ocenjuje. Ne vem, ali je to politično ali ne, ampak pač podali so svoje mnenje. V sporočilu je navedeno, da ne želimo več imeti sistema, ki v očeh mnogih ni upravil svojega dela. Ta sistem ni izpolnil naloge. Mi poskušamo to poenostaviti tako da bi vključili zahteve glede, glede zelenitve na okrepljen način z več ambicijami v pogojevanje. Po drugi strani pa želimo oblikovati tudi neke vrste osnovo za drugi stebr. To bi bilo bolj preprosto. prečna skladnost je učinkovit sistem, zato bi to obetalo več od eh, trenutnega stanja. Gospod De Castro, mislim, da je podal izjavo v zvezi z strateškim načrtom. To bi morda lahko vodilo na koncu do sofinanciranja v prvem stebru. No, mislim, da je sofinanciranje v prvem stebru tema o kateri se bo govorilo v okviru naslednjega MFF. In videli boste, da komisija tega ni omenila v zadnjem sporočilu v zvezi z MFF. Upam, da je to dober znak v tej smeri, ampak to prav gotovo ni povezano s tem, ali imamo strateški načrt in kako se bo ta strateški načrt pripravil. To je kontekst, ki ni realistično. Gospod Kolumbije je omenil, da komisija namerava morda opustiti neposredna plačila. Odgovor je ne. To ni namen komisije sloh pa ne mojega komisarja. Neposredna plačila so hrbtenica scheme podpore v Evropski uniji in še vedno morajo imeti to ulogo. Kaj želimo doseči? Želimo imeti bolj ciljno usmerjeni sistem, ki bo bolj reševal probleme kmetov v različnih državah članicah in regijah. vloga zakonodajalca v tem procesu, pa vloga, ki jo je pa zakonodajalec vedno imel in to v celoti. To pomeni, da se bo odločalo o temeljnih aktih, vključno z vsebino. Lahko imamo tradicionalni ustroj, kot smo ga imeli leta 2013, lahko pa imamo nov model izvajanja, kakor smo predstavili v sporočilu zakonodajalec se bo moral odločiti, ali je ta možnost nekaj, kar si želite in če je, je potem vprašanje, kako bi to naj oblikovali upravno besedilo. Zaenkrat se mi zdi, da je postopek popolnoma enak kot prej, zakonodajalec bo na koncu odločal in mi se seveda že veselimo te razprave. omenjali ste konvergenco, zunanje konvergenco. V zvezi s tem ne želim podati komentarjev, zato ker je to intrinzično povezano z razpravo o MFF. Tam se bo ta tema prav gotovo pojavila še enkrat in o tem se bo govorilo bolj podrobno. Gospod Linc je zastavil tri vprašanja. Prvo vprašanje je bilo v zvezi z arhitekturo načrta SKP. Še enkrat ponavljam. Ustavne zahteve v državah članicah bomo morali spoštovati, to je jasno. In zaradi tega bo treba vključiti regije in dežele, naprimer v Nemčiji, v ta načrt na ustrezen način. Kakor sem dejal, zaenkrat vam ne morem dati stotstotnega odgovora o tem, kako bi to lahko storili, ampak delamo na tem in zavedamo se, da je to nekaj pomembnega in to moramo upoštevati. Povedati želim tudi, da se zavedamo, da mora ta arhitektura poskrbeti, da ne bo prišlo do zamud v tem procesu. Ne bo šlo za to, da moramo vsi čakati najpočasnejšega. Ne, zadevo je treba zastaviti tako, da bo delovala in da nam ne bo preprečevala napredka. Gospod Linz, zastavili ste vprašanje tudi, ali prav razumete, da zelenitev gre v drugi stebr. Odgovor je ne zelenitev ne bo v drugem stebru, to bomo vključili v osnovno raven pogojevanja, ki deluje po logiki prečne skladnosti v trenutni uredbi. Vprašanje je bilo tudi, ali bomo prvi ali drugi stebr povezali. Mislim, da sta stebra že povezana. Gre za eno politiko, SKP je pač ena politika, ki je sestavljena iz prvega in drugega stebra, ampak kolikor je le mogoče, bi ta dva stebra povezoval strateški načrt in države članice bi preučevale cilje, ki jih lahko dosežejo ali z ukrepi v prvem ali drugem stebru. In ta ekookoljski element, ki sem ga omenil je en primer tega, kako bi države članice lahko imele neke vrste posredniški element, naprimer načrt glede hranil. Prav tako pa bi lahko rešili posamezna vprašanja, naprimer v zvezi z načrtom hranil v drugem stavru. To je odločitev, ki bi jo sprejele države članice in to je seveda tudi v skladu z načelom subsidijarnosti. Gospa McGuinness osnova. Osnovo bi predstavljala raven pogojevanja. To je osnova, lahko si pogledate tudi graf in to osnovo bi morali spoštovati, potem pa bi vse, kar bi bilo na tem šlo, torej na vrh. Vprašali ste tudi, ali bomo imeli neposredno podporo na osnovi zemlišč v prvem stebru. V sporočilu ni nič, kar bi namigovalo, da se bo to spremenilo v prihodnosti. Lahko bi imeli pavšalne zneske plačil na hektar v prihodnosti, ampak vsa plačila bi bila povezana z spoštovanjem okoljskih zahtev v okviru pogojevanja. Rekli ste tudi, da ne smemo plačevati za nove habitate, ampak za obstoječe. Ampak dobro, mislim, da se s tem uračamo nazaj na izjavo računskega sodišča. To sem povedal gospodu Hojzlingu. Namreč vprašanje je, ali več okoljske ambicije ne pomeni morda tega, da bi šli preko trenutnih ambicij, preko trenutnih predpisov. S tem bi morda oblikovali več okoljskih prednosti, ki izhajajo iz SKP. Več kot eh, status quo. Glede poštenosti nimam definicije. To je težka politična razprava, ki jo moramo imeti na osnovi predloga komisije med zakonodajalcema seveda, ampak zavedam se, da je pojem poštene distribucije posrednih plačil nekaj, o čemer se pogosto govori. Zadnji primer je osnutek resolucije v zvezi z razrešnico. Komisijo se vabi, da pripravi bolj pošteno distribucijo neposredne podpore v svojih predlogih. Ta poštena distribucija je povezana z primerom 80-20, torej 80 odstotkov kmetij dobi 20 odstotkov podpore. Začeti moramo logično, kajti distribucija zemljišč prav tako sledi razmerju 80-20. To pomeni, da 20 odstotkov kmetov obdeluje 80 odstotkov površin. Torej, a priori v sistemu, ki temelji na zemliščih, to pomeni, da pač 80 odstotkov podpore gre 20 odstotkov kmetom. Če pa zadeve pogledamo podrobno, lahko vidimo, da 71 odstotkov podpore gre kmetijam med 50 oziroma 5 in 250 hektarjev. S tem se zelo spremeni percepcija, kajti to kaže, da skoraj vseh 80 odstotkov gre kmetijam, ki jih običajno ocenjujemo kot normalne kmetijske kmetije v različnih velikosti. Gospod Des je omenil situacijo na Bavarskem, kjer so kmetije manjše, ampak v drugih državah članicah, naprimer, so kmetije 100-200 hektarjev nekaj čisto običajnega. Zato ne smemo prehitro vleči sklepov. Zadeve moramo pogledati bolj podrobno. Še vedno obstajajo dobri razloki, zakaj je to tako. Pogledamo si lahko velike upravičence, ki dobivajo 100 tisoč ali celo milijone evrov iz SKP. To smo naredili v prejšnjem predlogu. Morda bi lahko z ekonomijami obsega lahko uporabili neke vrste degresijo ali omejevanje. Skoraj pri koncu sem. Še eno pomembno vprašanje, vprašanje tranzicije. Dvoje moramo tukaj ločevati. Nekateri ste namigovali, da ni dovolj časa pred. Eh, evropskimi volitvami, da bi sklenili pogajanja o prihodnosti SKP. Pogajanja bi pač tekla kasneje. Nihče ne ve, kdaj bi se to zgodilo in to bi lahko pripeljala do tega, da ne bomo dovolj hitro pripravljeni na izvajanje nove politike leta 2021. To bo seveda zahtevalo prehodne ukrepe in to je popolnoma tako kot pri zadnji reformi. Predlagana je bila prehodna uredba, zakonodajalce pa sta jo potem sprejela. Mi pa smo seveda pripravljeni pripraviti potrebne predloge, če bi do tega prišlo. Ampak še nekaj se lahko zgodi. Vse gre tako, kot je treba, pojavi pa se vprašanje, koliko časa bo trajalo, da bomo izvedli odločitve, naprimer še posebej v primeru, da se spreme nov model izvajanja mislim, da bomo potem potrebovali ustrezno dolga prehodno obdobja, zato da poskrbimo, da bo na vseh ravneh zaživel ta nov okvir. To pomeni, da mora biti to dovolj dolgo za agencije, države članice, tudi kmete, da bodo res razumeli, kaj se dogaja in kakšen je njihov položaj v tem sistemu, pa tudi komisija, seveda. To je precej ponižna izjava, ampak mi nismo tukaj v, v spredju, ampak mi bi morali tudi opraviti določene priprave. Tega pa ni mogoče storiti čez noč. To je to. Če se na kaj nisem odzval, se opravičujem, ampak eh, mislim, da bomo še imeli priložnosti za to, da je drugič. E, Hvala lepa. probleme moramo tematizirati, zato da bomo imeli še več materijala za razmislek. Ne gre za konkretna vprašanja, vi ste na naše vprašanja odgovorili in hvala za to. Če bomo imeli še kakšna vprašanja, bomo navezali stike s trokovnjaki, govorili bomo tudi z državljani, ampak kolikor vem, se lahko obrnemo tudi na komisijo in na poročevalca. Po mojem mnenju je tempo dober, kar zadeva delo. Hvala komisiji za to, da so zelo aktivni in za to, da so pripravljeni delati usporedno, zato da bi pridobili nekaj časa. Če nam bo uspelo sprejeti dogovor še pred volitvami, bomo potem imeli kar nekaj časa na voljo za to, da se komisija poveže z državami članicami in govori o podrobnostih. Ne bo preprosto, ampak takšno je pač življenje. Življenje ni preprosto. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Na kratko bom sklenil. Vsebinsko o tem ne bom govoril. Razprava je bila zanimiva in podrobna. Govorili smo o vsebini in 12. marca v Strasburu bom predstavil poročilo. Potem bomo imeli tudi vsebinsko razpravo o tem poročilu kolegice in kolege, prosim, da si preberejo to poročilo in potem lahko v prihodnih tednih konstruktivno delamo na predlogih sprememb. Kakor ste dejali, sem seveda tudi sam na voljo vam, tudi moja pisarna in mislim, da moramo zdaj poskusiti držati se časovnice, zato da bomo do konca maja pripravili mnenje parlamenta za komisijo. Mislim, da je pomembno tudi, da rešimo temeljna vprašanja, o katerih smo danes govorili. Najti moramo stališče parlamenta in mi smo odgovoren so zakonodajalec, zato moramo tudi mi biti sposobni govoriti o temeljnih načelih, hvala še enkrat vsem, hvala komisiji za to, da so odgovorili na naše vprašanje. Še raz panu dziękujemy, vsem panu. Hvala lepa, hvala gospod Dorfman, hvala vsem. Hvala tudi komisiji. No, nisem nalagal nobenih časovnih omejitev, želel sem dati vsem priložnost za vprašanja in drugo, ampak čas teče, tako da moramo na zadnjo točko. In sicer je to Evropski akcijski načrt eno zdravje, zopr odpornost proti antimikrobiko. Matt Carthy je naš poročevalec tu. In kot verjetno veste, gre tu za rabo antimikrobikov zlasti v ekstenzivnem kmetovanju. To se uporablja v boju proti različnim boleznim. Kolegica Gilera je poročevalka za živila, imamo tudi nov načrt, ki govori o primerni rabi antimikrobikov v veterinarski in humani medicini. Raba teh substancij je manj učinkovita, če se ti snovi uporabljajo pretirano. V Strasburu smo imeli sestanek o tem, potem smo se v odboru Agri strinjali, da bomo uporabili postopek 53 v odnosu do tega, pobuda na las, v odnosu tega poročila na lasno pobudo. Tudi kolegica Kaftenbach je članica tega odbora. in upamo, da bomo lahko vključili predloge sprememb v ta predlog. Kolega Carthy je pripravljalec mnenja. Kolegica Kadenbach je poročevalka odboru Envi, sedaj pa kolega dobi besedo. Hvala lepa, predsedojoči. Kot vedo, kolegi vedo, je vse več protimikrobne odpornosti. To je ena izmed največjih grožen za človeško zdravje. In imeli smo le eno odkritje o tem v zadnjih 30 letih, če verjamete ali ne. Februarja lani je poročilo Svetovne zdravstvene organizacije poročalo o tem, da imamo tudi kar nekaj smrti zaradi odpornosti. 10 milijonov mrlih na leto bi lahko imeli zaradi teh vprašanj. Torej, javno zdravje je tu zelo pomembno, protimikrobna odpornost močno vpliva na družbo in na gospodarstvo. Vemo, da je veliko zdravnikov, ki se zanašajo na rabo teh snovi za zdravljenje bolezni pri ljudeh. Isto velja tudi za kmete, ki se zanašajo na na rabo teh snovi za zdravljenje živali v živalskem sektorju. Tudi pri živinoreji je bila raba teh snovi zelo pomembna za ščitenje dobrobiti živali in za zdravljenje bolezni. Protimikrobna odpornost je tu zelo pomembna, kajti tu gre za učinkovitost v zdravju živali in ljudi. ko gre za rabo antibiotikov na kmetijah, vem, da želijo nekateri poskrbeti za to, da imamo mm, malo regulativnih obremenitev za kmete. Slišali smo tudi, da je vse več birokracije, da je to obremenjujoče tudi za administracijo. In to je treba res znižati na minimum. Istočasno pa moramo tu videti velike stroške za družbo, če ne bo dostopa za do zdravil, ki ščite naše zdravje. Pri tem mnenju smo skušali doseči ravnovesje, kot smo že rekli, imamo le eno novo vrsto odkritih zdravil v zadnjih 30 letih, kljub dejstvu, da je Evropska komisija tu ložila več kot 1,3 milijarde evrov raziskave od 90 let, skladno z podatke, ki sem jih prej od PRS-a. Torej, tu vidimo, da potrebujemo eh, nove poti, recimo druge države, Nova Zelandija, so odkrile nove pristope za veterinarije, da ni antibiotiko za zdravljanje živali v prihodnem obdobju. Tudi na evropski ravni moramo tu sprejeti ukrepe, da bomo vodilni. Cilj je seveda ta, da poskrbimo za to, da ne bomo le krivili kmeto, kajti tu imamo kar nekaj težav v kmetijskem sektorju in tu je treba prekriti vse recepte za zdravila v kmetijstvu, veterini, vsi smo odgovorni za to. Potrebujemo mnenje, ki bo zajelo vse zakonodajne rešitve za kmete, za izobraževanje, poklicno usposabljanje. Treba je spremeniti poslovno kulturo. Potrebujemo vzemne standarde za trgovinske stande in mednarodno sodelovanje. Veselim se eh, dela z vami, s pročevalci v senci, z drugimi člani. Upam, da bomo lahko delali skupaj, da bomo imeli dobre prispevke iz tega odbora in upam, da bodo člani odbora MV to upoštevali. Rok za uložitev predlogov spremem pa je 28. februar. Hvala, predsedujoči. Očinkuje. Hvala lepa. Sedaj pa bomo najprej dali besedo kolegici McGuinness. Hvala, predsedajoči, hvala poročevalcu. Mislim, da je tu veliko dogovora pri tem predlogu. Gre za človeško zdravje, to nas močno skrbi. Odbor za kmetijstvo ima mnenje o tem. Pri prvem odstavku je pozitivno videti, da to ni pomembno le za živino, ta raba antibiotikov, ampak gre tudi za človeško zdravje na splošno, to pri rabi antibiotikov. V drugem odstavku pozdravljam pozive poročevalca, da bi države članice oblikovali akcijske načrte. To potrebujemo na regionalni in lokalni ravni, da bi lahko dosegli cilje, ki so zastavljeni. Potrebujemo oboje, koordinacijo v državah članicah med zdravjem in kmetijstvom na ministrstvih. V tretjem odstavku je to zame bistveno vprašanje. Mi že imamo zakonodajo, ki rešuje ta vprašanja recimo glede medicirane krme. To je bilo sprejeto leta 2016. Vedno sem zelo nervozna, ko pravimo, da potrebujemo več zakonodaje. Ampak pravzaprav gre za izvajanje obstoječe zakonodaje. To je nujno potrebno. In to mora biti bistveno sporočilo za nas v kmetijskem odboru. Izvajajmo to, kar smo že sprejeli nedavno. In to mora prinesti rezultate. Glede raziskav, to je bistvenega pomena, potrebujemo raziskave za ljudi in živino. To je pomembno pri antibiotikih. In tu gre tudi za to vprašanje glede stroškov pri raziskavah in ali so podjetja pripravljena sodelovati. Vsi podpiramo to idejo, da je preventiva boljša kot zdravljenje. Zato mora biti upravljanje živine zelo pomembno, da se izognemo boleznim. Jaz sem zelo zaskrbljena glede tega, da bi države rekle, odpravili bomo rabo antibiotikov, posem, ker je dobrobit živali tako pomembna. Ampak, če treba zdraviti bolne živali, potrebujemo antibiotike in primerno rabo le teh na ustrezen način. 38 stavek je zame bistven, če pride do zlorabe antibiotikov. Imamo zakonodajo tu imamo statut. Potrebujemo države, ki bodo izvajale to, ki bodo nadzorovali vsega, da bi skorenili zlorabo antibiotikov. Na koncu še pristop enega zdravja. Potrebujemo večje ozaveščanje o tem, zato da bi ljudje razumeli, kakšne so povezave, ki jih omenja poročevalec med zdravjem živali in zdravjem ljudi. Veselim se naše razprave. Hvala. Hvala. Kolega Santos? Hvala, predsedojujoči. Rad bi čestitev kolegu Carthew za eh, to poročilo in za njegovo predstavitev, ki smo jo pravkar slišali. Protimikrobna odpornost res prinaša enega izmed največjih izzivov. To so globalne grožnje. Boriti se moramo proti boleznim, ne da bi spodkopali učinkovitosti profilaktikov v sedajni situaciji. Kajti konec koncev je pomembno, da ohranimo zmožnost odpravljanja bolezni pri ljudeh in pri živalih. Pripričal sem, da se vsi strinjamo glede tega. Tu bi radi ponovno poudarili, da je ta nov akcijski načrt, načrt, ki ima trojno plast. Imamo zdravje okolja, ljudi in živali. In tu je treba preučiti odpornost teh antimikrobikov. Poročilo kolega Kajfija je zelo temeljito. Omenja ustrezne vidike glede rabe teh snovi v kmetovanju. No, rezultati dela držav članic pri akcijskih načrtih so zelo pomembni. Potrebujemo prave spodbude, da bi vsi lahko izpolnjevali te določbe. Mislim, da potrebujemo mrljive cilje ki bodo omogočili, da bomo dobro merili učinkovitost prijetih ukrepov. Bistveno je tudi, da imamo mednarodno sodelovanje, ne samo med državami članicami, ampak tudi med Evropsko unijo in tretjimi državami in regionalnimi organizacijami. To je edini način, da bi delali učinkovito pri reševanju protimikrobne odpornosti. Potrebujemo sodelovanje na teh različnih ravneh, to mora veljati tudi za raziskave in razvoj. Tako da bom dal te ideje v predloge sprememb. Upam, da bodo kolega Carthy in drugi to sprejeli. Hvala. Valc. Hvala lepa. Kolega Vajc. Pošlak. Hvala, hvala gospodu Matu Carthyju za dober predlog. Citiral bom eh, sporočilo komisije 25 tisoč bolnikov vsako leto umre zaradi odpornosti proti antimikrobikom na svetu 700 tisoč ljudi. Raziskave kažejo, da če ne bomo ukrepali, bo do leta 2050 odpornost proti antimikrobikom povzročila več smrti kot rak. Zato se moramo te teme lotiti in sprejeti ukrepe. V povezavi z našo kmetijsko politiko preiskave kažejo, da imajo ekološke kmetije v 13 odstotkih eh, probleme z odpornostjo proti antimikrobikom, pri običajnih kmetijah pa je odstotek več kot 50. No, gospodu Agnjevu je treba razumeti je treba razložiti, kaj so industrijske kmetije. Mislim, da je jasno, da če govorimo o industrijski predelavi, da je problem tam in mislim, da je jasno, katere kmetije bi morali podpreti in kje bi lahko iskali zdravje ljudi oziroma katere kmetije najbolj prispevajo k zdravju ljudi. Kolegica Aglera. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rada opravičila kolegico Magdenbach, ki je morala oditi, tu sem na mesto nje. Najprej čestitke kolegu Carthiju za to mnenje. To je dobro izhodišče za razpravo, za delo pri tem mnenju. osredotočila bi se na različne točke. Strinjam se s kolegico Magines, da potrebujemo zakonodajne rešitve. Jaz močno verjamem v nacionalne načrte, potrebujemo boljšo koordinacijo, boljši nadzor. Zdi se mi, da ti zakonodajni predlogi že obstajajo, imamo omembo, veterinarskih zdravil. Sprejeli smo besedilo, ki je bilo sestavljeno na sveto. Sedaj se bo začel trialog in potem bomo imeli besedilo, ki bo vodilno pri tej učinkoviti rabi antibiotiko. Tako da se bomo vsi strinjali glede tega. Upam, da bomo v prihodnosti imeli uredbo o zdravilih in vsekakor bo pomembno urediti tudi vsa sredstva glede rabe teh zdravil. Ampak storiti moramo več pri teh načrtih. Ne vidim pa nobenih drugih ukrepov. Strinjam se s tem, da moramo storiti več pri raziskavah. Brez raziskav ne bomo mogli reševati teh težav. Vidimo kar nekaj raziskav, ampak to ni dovolj. Storiti moramo več. Kmetovanje mora postati bolj trajnostno, istočasno pa mora biti konkurenčno, to je pomembno. Trajnost je pomembna, ampak ne smemo pozabiti tudi na konkurenčnost, kajti, če naši kmetje ne bodo konkurenčni, potem ne bodo mogli več delati na kmetijah. Tako da moramo to povdariti, da ne smemo pozabiti na konkurenčnost pri trajnosti. Na koncu še opredelitev v osmem odstavku. Mislim, da moramo govoriti o spremembi rabe antibiotikov pri živalih. Ampak radi bi predlagali tudi to, da bi imeli pravo poslovno kulturo pri rabi teh zdravil. Mislim, da moramo delovati celotni družbi, da bomo manj uporabljali antibiotike za ljudi, pa tudi pri reji. Potem slišimo te sistematične kritike industrijskih rejcev pri intenzivnem kmetovanju. Dobro, ja, ampak če bomo pazili na trajnost, tu ne smemo pozabiti na konkurenčnost. Kolega Agnew? Well, this... Hvala. Ja, to je res, res zelo pomembna tema. Vsi poznamo ljudi, ki danes ne bi bili živi, če ne bi imeli antibiotikov. In če postanejo potem ti insekti odporni, ljudje umrejo. Torej, zelo pomembno je, da govorimo o tem. Ali lahko podam svojo perspektivo kot proizvajalec protnine in jajc? Ter ptičev. Pri nas imamo prosto preječe živali ker smo bližje eh, naravi. Zdi, ali, ali vam lahko omenim težave, ki jih imamo pri nas, prutnini? Odkrili smo, da imamo v vodah kar nekaj umazanije. In eh, dolgo je trajalo, da smo ugotovili, odkot prihajajo ti umazani delci v eh, pitno vodo, v naše pipe. In potem smo ugotovili, da smo zjutraj spustili ptiče, šli so Eh, k najbližji vodi in so potem dobili različne nalezljive bolezni iz te umazane vode, kaj ti voda postane umazana, ker je veliko blata, snega in dežja in potem to ptiči spijajo. In to je pravo življenje. Potem moramo reči veterinarjem, ali lahko pustimo ptice zaprte cel dan, da spijo vodo, pojejo vso hrano, da, da spijo to čisto vodo in jih potem izpustimo, ampak to potem ni skladno s pravili glede proste reje. In to so prave težave, ne vem, upam, da sem vam sedaj res urisal to sliko. Mi imamo te težave, ne vem, imamo mrtvo ptico, imamo potem, gremo s tem k veterinarju in potem dobimo zdravila in je manj smrtnosti, ampak če, če ne bi mogel dobiti teh zdravil, ne bi mogel delati. To me stane 150 tisoč uh, funtov na leto, da kupujem te ptiče. In če imamo potem toliko bolezni, ker jih jaz ne morem zdraviti z antibiotiki, res ne, ne morem pomisliti na to, kako bi zdravil te živali, kaj lahko storimo. Ja, kolega Karthi to menja, ampak govorijo o zakonodaji. Uh, če bomo imeli pravo, ki bo rekel, gospod Edna ne sme uporabljati antibiotikov, sem jaz končal s to industrijo. To je res. Tako pač je. Ampak, če imamo korenček na mesto palice in če gredo plačila iz prvega sevra vašemu prijatelju na Jursko, kako se imenuje? Ja. Imamo sklad in potem nekdo mora sprejeti odločitev ali bomo zdravili z antibiotiki ali ne, ali bom pobil te ptiče. Ne moremo pustiti situacijo takšno, kot je, da so ptiči bolni. Kajti govorimo tudi o dobrobiti živali. Treba razmisliti o tem. Potem uh, pobijemo ptiče in dobimo plačilo. Ne vem, oprostite, predsedujoči, govorim predolgo, ampak to je zelo zanimiva razprava. Uh, bom povedala hitro. Potrebujemo podporo vele trgovin, če bomo šli po tej poti, če ne bo antibiotiko, kajti oni imajo podporo. Eh, pri kmetih, ki to počnejo, kaj pa, kaj pa reja živali. Tu imamo razliko med odpornostjo eh, na bo različne bolezni, kajti imamo divje ptice, ki so predvsej odporne na različne bolezni. Imamo tudi uh, gensko tehnologijo, lahko bi vzeli gene od teh divjih ptic, jih dali v našo perotnino in potem bi bile uh, te živali manj bolne. Ne vem, razmislite o tem. Hvala. Tak, Hvala lepa. Na vrsti je kolega Buda. Meri v sektoru PSRILO. Ja, hvala, predsednik. Pogovarjal sem se s kmeti, ki imajo doma prutnino ali prašičerejo, kako se ukvarjajo s temi zdravili, kako je zmedicirano krmo in kmetje so rekli, da uporablja zelo malo ali skoraj da ne takšnih izdelkov. In to velja tudi za antibiotike, ker to uspejo nadzorovati z dobrobitjo v obratih, ki imajo visoke življenjske standarde. Jaz sem sam obiskal eh, kmetijo, ki redijo prašiče in lahko vam rečem, da imamo 80 odstotkov zaposlenih tam ki živijo v slabših pogojih, kot pa tisti prašiči tam na kmetiji. Potem seveda ne potrebuje medicirane krme. To me je presenetilo. Ampak eh, to smo videli. Treba je ustvariti dobre pogoje dobrobiti. Potrebujemo dobre spodbude za dobrobit, tako da lahko zmanjšamo rabo antibiotikov. Po drugi strani imamo druge kmete, ki imajo krave ali druge živali, na kmetijah. In raje potem uh, usmrtijo te bolne živali, kot pa da jih zdravijo, ker so stroški zdravljenja tako visoki in rezultati so negotovi. Še enkrat ponavljam, če imamo dobre pogoje dobrobiti živali, s tem omejimo rabo medicirane krme in antibiotikov. Hvala. Hvala lepa. Prosim, da ste kratki kolega Flanagan. Ja, hvala lepa, tako kot drugi govorci, tudi sam in da je to zelo pomembno vprašanje. Raba antibiotikov je zelo pomembno, odkrivanje antibiotikov. To je verjetno bila ena izmed najbolj izjemnih stvari v odkritju človeštva in to je prineslo toliko prednosti in to vidimo v šolah, recimo po zimi smo to videli, vsi moji uh, učitelji mojih otrok so rekli, da še nikoli ni bilo toliko bolnih otrok. In toliko zdravil jemljajo ti otroci, pa nič ne deluje. In potem se moramo vprašati, kako dolga je ta nevarna pot in kje smo že. Ampak konec koncev, kmet noče škodovati nobenemu človeku kmet želi imeti mm, čisto, kakovostno hrano, ampak tu imamo še nekaj. Kmetje morajo preživeti, morajo imeti dobiček. In zato uh, imamo tu tudi stroške za kmete in če bomo šli po tej poti, mislim, da moramo iti po tej poti. In sicer, da se tu vprašamo, ali se antibiotiki preveč uporabljajo, ampak to bo prineslo dodatne stroške. Treba bo plačati to ceno. Veliko bo uh, slabih stvari brexita, ampak tu imamo še nekaj. Jim Nicholson in gospod Agnew tu prinašata mm, izjemno znanje in kmalo boste odšla. To je žalostno, ampak uh, veliko se naučimo, ampak dejstvo je, da lahko kupujemo ekološka jajca, ampak stanejo veliko. In poznam, vse starše pri meni doma, v mojem mestu, v moji državi, vsi želijo imeti ta jajca v trgovinah, iz prostoreja ali ne. Ampak eh, to bi imeli, če bi to bilo poceni. Bolje preprečiti, kot lečati, seveda, predvsej bolje. Ampak eh, preventiva tu bo stala veliko. Če bomo to storili, bomo potrebovali denar. Sveda, moramo iti po tej poti, ampak ne moremo potem pričakovati, da bodo rejci to plačevali. In to bo stalo veliko. In uh, kdo, kdo bo plačal vse to? Kolega Hausling? Hvala za poročilo. Sem poročevalec v Senci v zvezi z veterinarskimi zdravstvenimi proizvodi. Kmalo nas čaka drugi trialog. Želimo si jasnih pravil in V poročilu pravimo, da je zloraba antibiotikov povezana tudi z živinorejo. Tudi to moramo imeti pred očmi, Tomas Velc je to že povedal, obstajajo razlike. Še posebej moramo kritizirano gledati uporabo rezervnih antibiotikov, države članice, zdaj tukaj pravijo, ne, to sploh ni treba in potem se spet pojavi argument gospe Aguilere, konkurenčnost. Ohraniti moramo konkurenčnost. Mislim, da nam družba ne bo oprostila, če bomo prednost dali konkurenčnosti oziroma poceni mesu pred prihodnostjo bodočih generacij. Tega ne moremo kar tako sprejeti. Meso je treba pridobivati, ampak ne moremo zanemarjati širšega problema za človeštvo. Še nekaj bi lahko razmislili, gospod Karti je to omenil, gre za metafilakso. Pri metafilaksi to pomeni, da preprečimo, da bi zaradi enega bolnega petelina ali ene bolne kokoši cepili, ostalih 30 tisoč. Ne moramo mi biti tisti, ki zaviramo to, zato ker imamo druge interese. Tega ne smemo dopustiti in mislim, da moramo kot parlament jasno pokazati, kam morajo zadeve iti in kako bomo do tega prišli, kajti moj občutek je, da smo mi edini tukaj, ki v Evropi lahko dosežemo napredek in ki znamo dati povdarek temu in države članice to puščajo ob strani. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom ponavljala, gospod Ek ima prav. Ek je rekel, da. Oziroma, gospod Agnew je rekel, da številni ne bi bili živi, če ne bi imeli antibiotikov. Če se zdaj borimo z bakterijami, ki so odporne na antibiotike, se pojavljajo velike težave. Uporabljamo zdaj rezervne antibiotike in to je zdaj pomembno vprašanje. Zaščititi moramo ljudi. To mora biti vedno bolj pomembno, na, bolj pomembno od gospodarstva in tudi bolj pomembno od živali. Če ne bomo storili nič, potem bomo morali govoriti o tem kdaj kasneje, ampak takrat ne bomo več govorili o rezervnih antibiotikih, ker jih pač ne bomo več imeli in takrat bodo to res opazili vsi. Hvala. Zelo pomembno je, da se o vsem govori čim bolj javno, tako za javnost, kot tudi za tiste, ki odločajo, zato da bodo tisti, ki odločajo, poznali ta problem. Gospod Des. Hvala, gospod predsednik. Hvala poročevalcu. To temo moramo obravnavati vsebinsko, kajte gre za pomembno temo. Ampak videti moramo, kakšna so dejstva. V Nemčiji imamo stroge predpise glede uporabe antibiotikov. Prav tako obstaja obveznost poročanja in to pomeni, da je v letih 2011 do 2015 uporaba antibiotikov padla za več kot 50 odstotkov, torej kmetijstvo že prispeva svoje. Gospa Künerst je ministrica v Nemčiji za to in oni so leta 2012, ko je bila ona ministrica, ugotovili, da multiodporne bakterije v bolnišnici v petih odstotkih izhajajo iz kmetijstva in v 95 odstotkih od drugot. V razpravi pa se mi včasih zdi, kot da vsi menijo, da ti mikrobi prihajajo iz kmetijstva. Mislim, da lahko vidimo, da kmetijstvo dejansko prispeva svoje. Sem predsednik mlekarne in vsak dan mora vsak mlekar preveriti vsebnost antibiotikov v mleku. Če je kdo naredil kakšno napako, če ima mleko za antibiotiki, ne more tega mleka prodati. Ne, mi skrbimo za zaščito ljudi in mislim, da ni prav, da so kar za vse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 torej protimikrobne odpornosti. Kot veste, je v sredini prejšnjega leta komisija sprejela akcijski načel za to področje. In zelo pomembno je, da se o tem čim več govori, kajti tukaj seveda gre za to, da moramo sprejeti vse ukrepe, za to, da bodo antimikrobiki ustrezno uporabljeni. Če si sedaj pogledamo ta predlog odbora, o katerem smo danes govorili, bi rad izpostavil nekaj pomembnih točk. Kot prvo, trialogi so se začeli uh, glede uh, veterinarskih zdravil in pa glede medicirane krme. Tako mislim, da bomo lahko obravnavali nekatera vprašanja, ki so izpostavljena tudi v tem predlogu mnenja. Naprimer, prepoved preventivne uporabe antibiotikov in pa omejitve pri profilaksi in pa metilaksi. To je bilo preomenjeno v razpravi. Potem naprej tudi omejevanje oglaševanja ali pa zdrževanje zdravil, tudi to je takšno pomeno vprašanje. Vse to so okrepi, ki lahko obronjajo nekatere točke, ki so spostavljene tudi v tem mnenju. Potem kot drugo, kar sem še želel spostaviti. Glede uh, ravni podpore za kmete. V okviru politik za razvoj podeželja pri SKP imamo različne tipe podpor. Imamo na primer naložbeno podporo. To je en tip takšne podpore. To je lahko relevantna podpora pri tem, če na primer kmete želijo vlagati naprimer, v boljšo varnost na kmetiji ali pa v skednju, naprimer, tako se lahko zniža prisotnost bolezni eh, in se tudi potem upravlja bolj primerna zdravila, tudi antibiotike. Iste instrumente bi lahko uporabili tudi za usposabljanje in pa povečevanje zaveščenosti, kajti obstaja možne, možnosti, da se Eh, spodbuja kmete, da uporablja svetovalne službe v državah članicah, naprimer medne vidite svetovalne sisteme za kmete. Mislim, da to lahko tudi pomaga pri tem, eh, da se poveča ozaveščenost in pa izboljša usposabljanje na ravni kmeti. In še kot zadnje, z moje strani, globalna raven kmeti, komisija seveda tudi na mednarodni ravni vedno zauzema vse um, za in zagovarja EU stališče glede AMR. Torej, tudi na mednarodni ravni bomo vedno znova izpostavljali to odprto vprašanje. Tudi v mednarodne kodekse želimo vključiti te določbe glede antibiotikov, antimikrobikov in še nekaj, ko se pogovarjamo s trgovinskimi partnerji ko se pogajamo, bomo tudi torej, vključevali to odpornost proti antibikropikom v naše pogajanja. Še vedno bomo poskušali pripričati druge v naše argumente, torej, da bi pripovedali uh, uporabo antimikrobikov kot spodbojevalcev rasti. To je bilo že večkrat že omenjeno v razpravah. Upam, da se bodo partneri s tem strinjali. To je bolj ali manj vse z moje strani. Hvala odboru za vse prispevke. Bomo še vedno delali z vami skupaj, zato da bi se bojevali proti um, temu problemu, torej proti vedno večji odpornosti na antimikrobike. Hvala za poporočevalec, gospod Karthi. Thank you again. Hvala še enkrat, predsednik, in hvala lepa vsem za komentarje pogovarjal sem se z lokalnim zdravnikom, mojim osebnim zdravnikom, pred par leti in rekel, vsak, kdo želi, da um, bi se drugi izogibali uporabi antibiotikov, ampak ko je pa nekdo sam bolan in pride k zdravniku, pa želi uporabiti te antibiotike, torej vidite, kakšna je ta težava pred nami. Stvar je v tem, da dejansko moramo znižati uporabo uh, antibiotikov uh, na splošno. Uh, s tem mnenjem nismo pozvali k prepovedi uporabe antibiotikov. Ne gre za to. Tukaj smo priznamo to, da so antibiotiki pomembni, da igrajo pomembno vlogo tudi pri dobrem početju živali in zdravju živali. Na neki ravni bodo kmete še vedno uporabljali antibiotike, to je gotovo res, ampak moramo pa zagotoviti to, da bomo znižali to raven uporabe in da se bodo stvari uporabljali samo takrat, ko je to nujno. Potem ja, sem vas poslušal, ko ste omenili tretji odstavek. No, stvar je v tem, da torej, uh, sam sem pročeval v sosednici za medicirano krmo uh, in o tem, da se je še vedno potekal pogajanja, sedaj je to v teku trialoga. In s tretjim odstavkom tukaj želimo jasno spostaviti to, da ta odbor želi zagotoviti čim boljše prakse na tem področju in da smo mi zavezani temu, da bomo um, torej, to resno imeli v našem sektorju. Seveda je to širša zdrav, stvar zdravja. Ne želimo nekoga preveč pritiskati na nekakršne kmetije, ampak uh, seveda tukaj lahko rečemo, um, moramo obrati ta pristop korenčka palice. Torej moramo pomagati tudi kmetom na pozitiv način, tako da bomo izvali ukrepe, ki so nujni, ja, ampak je pa treba tudi zaščititi ljudi in živali, tako da ne bo pretirane uporabe uh, antibiotikov. In moramo zagotoviti to, da bomo čim bolj zmašli to odpornost na uh, antimikrobike. Torej bom sodeloval s pročevalcem senci. Na vsak način torej, želimo, da bomo imeli splošno ehm, mnenje tega odbora, ki bo naletelo na čim širšo podporo, tako da lahko potem gremo naprej, da imamo močne argumente ehm, in da bomo potem ta priporočila vključili v končno poročilo Envija, kajti kot rečeno, kot ste večkrat povedali, Um, hvala lepa, da sem se pripomnil. To je zelo pomembno vprašanje. To je nekaj, kar bo določilo našo prihodnost. Zato moramo vsi odigrati svojo vlogo. Tudi vsi na kmetijah, v kmetijskem sektoru. Tudi mi, kot ta odbor, lahko mislim, da odigramo pomembno vlogo. Um, torej in narekujemo trend za prihodnost. Hvala. Potreba vencej in vjedzi. Hvala lepa. Potrebujemo več informacij, podatkov, znanja in zavedanja o tem problemu. To velja tako za kmete, kot tudi za druge v prehranski verigi. Kmetje proizvajajo, potem pa imamo še seveda živila in vidik zdravja in tako naprej. Zato mislim, da moramo biti jasni. 28. februar ob enih je rok za uložitev predlogov sprememb. Hvala lepa poročevalcu, hvala vsem, ki ste se udeležili razprave. Zdaj pa sprejetje priporočil koordinatorjev. Priporočila ste dobili po elektronski pošti, na voljo so vam tudi na papirju, niče se ne javlja k besedi, torej bomo priporočila sprejeli, s tem zaključujemo, to je bil zelo intenziven teden. Gledano strateško smo obravnavali veliko tem, SKP, večletni finančni okvir, ekologizacija zdravja in tako naprej. Najlepša hvala vsem in lep konec tedna. Predlagam pa, da vprašanje pošljete